Ja, colleagues, Kolegice in kolegi, prosim, če sedete na svoje mesta, da bi lahko začeli z sejo. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Smo ga že sprejeli, hvala. Druga točka, sporočila predsednika, nekaj sporočil imam za vas. Najprej naslednje. Kot veste, je danes obletnica grozovitih terorističnih napadov v Bruslju. Na podlagi povabila predsednika Tajanja, tako poslankam kot eh, osebju eh, Evropskega parlamenta, se bomo eh, zbrali v plenarni dvorani ob desetih do povdne danes. Zasedanje bomo prekinili točno ob 9.55 in sicer za deset minut potem pa bomo ob 5 minut čez 10 nadaljevali s svojim delom. Drugo. Povzetek sklepov včerajšnjega sestanka koordinatorjev. Najprej smo se dogovorili, da bomo poslali dopis CCC-ju in zaprosili za vse poročila na lastno pobudo izključimo iz kvote in do petka 24. marca v povdne je treba sekretarijatu posredovati ustrezni predlog. Akcijski načrt za finančne storitve bo ena od prvih točk, potem pooblastitev nacionalnih eh, organov za konkurenčna pravila bomo vključili, potem poročilo EKR, ali da je tudi zainteresiran za to poročilo, potem letno poročilo o, kon, o konkurenčnosti ALDE, letno poročilo ECD, SND, proračun 2018, predsedstvo, reforma evropskega sistema eh, lastnih verov, SND, mehanizem za nadzor držav članice nad izvajanjem pooblastil komisije, predsedstvo, pregled delegiranih aktov in izvedbenih aktov. O pripsu smo se dogovorili, da bomo imeli zgodnji postopek na podlagi glasovanja 27. marca v našem odboru, rok za vložitev pri pompi 24. marc. Odločili smo se, da bomo eh, maja se pogovarjali predvsem o bonitetnih agencijah. Osnutek programa javne predstavitve od CCTP smo sprejeli. Gospodarski dialog s svetom in komisijo o izvajanju priporočil za posamezne države. To bo isti dan, 30. maja. In dva člana Ekona, gospod Mado in gospod Morel gospa Madu in gospod Morel bosta sodelovala na zasedanju odbora za finančne storitve. Sedaj se lahko premaknemo na prvo vsebinsko točko dnevnega reda, to je četrta točka. In gre za zelo pomembno javno predstavitev o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Veseli smo, da lahko to javno predstavitev organiziramo, kaj ti parlament in kolegi komisije ugotavljata, da po finančni krizi je treba vzpostaviti boljšo infrastrukturo za celotni sektor na področju sanacije in reševanja centralnih nasprotnih strank. Več nalog, več zadožitev bomo organom na tem področju dodelili. Ko gre za področje izvedenih finančnih eh, inštrumentov, je treba ustanoviti bolj sistemski pristop k njihovemu nadzoru. Treba je ugotoviti, kakšna je boljša osnova za reševanje centralnih nasprotnih strank. Pripravili smo ukrepe za to, da zagotovimo kontinuiteto poslovanja bank in da eh, klirinške članice CNS-jev, torej centralnih nasprotnih strank, določimo. Čim prej je treba zakotoviti sanacijo tudi teh eh, strank, vendar bi bila cena takšnega reševanja zelo visoka, zato je treba to solidno zastaviti tudi v zakonodajnem okviru. Komisija predlaga okvir v letu 2016 in parlament je leta 2013 sprejel lastno resolucijo na tem področju. Takrat smo določili okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank. Sedaj je pred nami predlog, ki vsebuje celo vrsto orodij in spodbud, da bomo bolj učinkovito reševali tiste subjekte, ki so v krizi, če bi se to zgodilo tudi na mednarodni ravni se je treba po, eh, pogovoriti o tem, ko gre za samo sanacijo, je treba reči, da je eh, odbor za finančno stabilnost in reševanje zelo dobro delo. Danes bomo imeli ugledne govornike, ki nam bodo predstavili to kompleksno področje. Vesel sem, da lahko eh, slišimo Elke König, ki bo govorila v imenu agencije. Ona je predsednica finančnega eh, odbora, odbora za finančno stabilnost, reševanje. In potem imamo Stevena Majorja, ki je predsednik agencije za, finanč, za vrednostne papirje oziroma trg vrednostnih papirjev v EU. Kot so za zakonodajalci, bomo morali upoštevati vsak vidik eh, centralnih eh, nasprotnih strank, zagotoviti njihovo kontinuiteto, ne da bi onemogočili ustrezen nadzor. Zato bomo na drugi predstavitvi imeli tri govornike, ki predstavljajo CNS-je, Erik Müller, ki je izvršni eh, direktor Eurex Clearing AG, potem Terence McCormick, ki prihaja iz BNP, in Aileen Kelly, ki je direktorica za področje analize tveganj v podjetju BlackRock. Hvala vsem, ki ste prišli. Vsak govornik bo imel 7 do 8 minut, potem po njihovi predstavitvi pa bomo imeli izmenjavo mnenj med člani odbora. Vsak član bo imel do 3 minute za vprašanja, strokovnjaki, pa bodo imeli največ tri minute za končne predstavitve. Na koncu javne predstavitve bom dal besedo Jakobu von Weizsäckerju, ki je poročevalec za zaključne besede. Torej začnimo s prvo javno predstavitvijo. Dajem besedo Elke König. Hvala predsednik, poslanke in poslanci. Hvala za to, da ste me povabili sem ta pis pregovorila o zelo pomembnem eh, ni temi na ta poseben dan tako za Bruselj kot za Evropo. Najprej naj povem, zakaj nas zanimajo CNS-ji, torej centralne nasprotne stranke. Predsedujoči je že nekaj rekel o tem. CNS-ji so gradniki postkrizne reforme trga z izvedenimi finančnimi inštrumenti izpostavljeni so tveganju in so, ker so povezani z velikimi bankami. Istočasno in to je pomembno povdariti, CNS-e morajo biti robustni na področju eh, dobrega upravljanja, eh, obremenitvenih eh, preskusov. Mislim pa, da tisto, kar je manjkalo, je sedaj tudi eh, režim sanacije in reševanja sporov oziroma reševanja CNS-jev. To je tisto, kar nam je manjkalo, zato v Evropski uniji moramo razviti takšen okvir. Zlasti največje banke so tudi klirinški člani CNS-jev in se ne ukvarjajo samo z evrskim območjem in z Evropo, temveč s svetovnim trgom. Tako so izpostavljeni posebnemu tveganju eh, neuspeha ali propada centralnih nasprotnih strank. Če te propadejo, to seveda vpliva na največje banke. Če propade vel, veli, velika centralna nasprotna stranka, to lahko povzroči tudi propad ali celo več kliriških eh, članic. Zato zelo uh, natančno spremljamo delo Evropske komisije na tem področju in kot je bilo omenjeno, aktivno sodelujemo v delu odbora za finančno stabilnost, kjer govorimo o reševanju centralnih nasprotnih strank in povezavo med CNS-ji in največjimi klirinškimi inštitucijami. Okvir pripravlja odbor, ki mu sedaj jaz predsedujem in objavili naj bi ga poleti letos za eh, sestanek na vrhu skupine G20. Kaj menimo o predlogu komisije, ki ga je objavila na tem področju novembra lani in ki je v skladu z mednarodnimi trendi? Mi, naš odbor za finančno stabilnost, pozdravljamo predlog komisije in pozdravljamo dejstvo, da agencije in organi za reševanje bank bodo del teh kolegijev za reševanje Eh, reševanje centralnih nasprotnih strank in kot opazovalci bodo sodelovali tudi v novem odboru ESME za reševanje. Pomembno je, da je interakcija vseh relevantnih organov dobro urejena, usklajena, zato pozdravljamo ne samo to, da bi organi, ki so del eh, kolegija reševanja bank, temveč da so tudi organi, Eh, subjekti za zavezujoče eh, medijacijo vključeni v ta kolegi. Na mednarodni ravni obstaja zaveza za ustanovitev skupine za krizno upravljanje za največje CNS-je. Ampak seveda vse je moč izboljšati. Obstajajo sedaj tri področja, kjer bi bilo treba stvari še izpiliti. Tukaj lahko vi opravite pomembno delo. Prvo področje je, je obravnava eh, klirniških subjektov, ki so člani. Če pride do neuspešnosti delovanja enega od klirniških članov, to lahko povzroči tudi propad CNS-ev. In v tem primeru, ko poskušamo centralno nasprotno stranko postaviti ponovno na solidne noge, Seveda to pomeni, da kliriški subjekti utrpijo izgubo in to v trenutku, ko imajo lahko tudi sami svoje težave ali pa so že v težavah. Torej, reševanje CNS-ja, tega nikoli ne smemo pozabiti, ni samo nek eh, nov način, kako se lotiti njihovega problema. Gre za povezanost ki je sedaj ne samo stvar sodelovanja med eh, bankami, temveč tudi sodelovanja z CNS-ji. To se zlasti zgodi, če sanacije bank ni moč opraviti uspešno, naprimer zaradi tega, ker ni dovolj obveznosti, ki jih je, treba, ki jih je moč pri reševanju upoštevati. Zato neuspeh CNS-jev eh, pomeni neuspeh eh, reševanja oziroma sanacije bank to je ista plat ene medalje. Zato obstaja nekaj, kjer mednarodni forumi še niso dosegli soglasja, ampak mi moramo še naprej ustrajati na tem. Nekateri klirinški subjekti, ki so že v postopku reševanja, se morajo upoštevati. Najprej, ko gre za prvi, prvi odstop od spremanja dodatnih pozicij, če je nekdo že v fazi rezolucije, ali pa ko gre za izjemo od eh, zagotavljanja uporabe aktive za reševanje banke. Vsekako nihče ne želi, da izgube nekam se izgubijo. Klerinški subjekti bodo morali verjetno prevzeti najvišji delež izgub ali bolj kompleksne izgube bo treba razpršiti med več klerinških subjektov neposredno. Druga tema, o kateri bi želela govoriti. No, za prvo temo naj povem, da je to že stara zgodba in zapletena zgodba. Drugo področje se nanaša na vstop v postopek reševanja. Fleksibilnost za začetek reševanja je potrebna za takšne eh, dogodke, kot je naprimer reševanje CNS-ev ta reševanje se mora začeti prednje, je vse skupaj prepozno. Kar mene zadeva je pomembno, da se mora reševanje začeti pred koncem eh, propada CNS-jev, takrat, ko je še dovolj virov za uspešno reševanje in za to, da sanacijski organ lahko izvaja te ukrepe. To je še, pomembn, še zlasti pomembno, ko CNS-ji nimajo toliko lastnega kapitala in ne morejo uh, prevzeti mm, eh, izgube, ki se ne morejo pokriti. In tretje področje se nanaša na sredstva, s katerimi bodo so od, eh, zakonodajalci odločali, kako oblikovati okvir za sanacijo in reševanje CNS-ev. Rekla sem že, da so CNS-ji zelo med seboj povezani in povezani z bankami. Torej, harmonizacija nadzora CNS-jev pomeni enak pristop k reševanju v Evropski uniji na več načinov. Eden od teh je da uporabimo pristop bančne unije, ko imamo eno samega nadzornika in samo eno samo eh, agencijo oziroma organ za reševanje CNS-jev. Pri tem ne smemo pozabiti, da so CNS-ji prisotni v omenem številu držav članic. Ampak odkrito povedane, naši skupni napori se morajo predvsem osredotočati na to, da zagotovimo, da je vsebina predloga takšna, da bo zagotovila finančno stabilnost in da tisti, ki bo to počenjal, resnično naredi vse, kar je v okviru njegovih pooblastil. Hvala za vašo pozornost in se opravičujem, ker sem bila malce daljša, kot je bilo predvideno. Z veseljem bom kasneje odgovarjala na vprašanje. Hvala. Hvala, sedaj pa Steven Mayer. Hvala, Roberto, za besedo gospod predsednik, poslanke in poslanci. Najprej dovolite, da danes na to žalostno obletnico za Bruselj in Belgijo in Evropo se spomnim vseh žrtev. Hvala odboru za to, da ste organizirali to javno predstavitev o zelo pomembnem predlogu okvira za sanacijo in reševanje CNS-ev. Hvala za priložnost, da vam lahko povem, kakšne so naši pogledi na ta osnutek zakonodajnega akta. Tudi glede na pretekle izkušnje, ko gre za reševanje CNS-ev. Najprej nekaj splošnih pripomb. Obseg in pomen CNS-ev v Evropi in v svetovnem okviru, kot veste, se v zadnjih letih povečuje. Po začetku izvajanja zaves G20 in CNS-ji predstavljajo veliko vlogo v sistemskih teganjih pri udeležencih na trgu. Prvi stresni testi, ki jih je lani opravila ESMA, so pokazali, da so CNS-ji z klirinškimi subjekti zelo tesno povezani. Zato lahko CNS-ji samo še povečajo na sistemski ravni eh, šoke na trgu. Odpornost CNS-ju je torej ključni cilj za ohranjanje finančne stabilnosti. V preteklih letih je ESMA podpirala dosledno izvajanje evropskega pristopa, ko gre za okrepitev centralnih eh, nasprotnih strank. S pomočjo cele vrste um, ukrepov smernic, eh, sklepov, vprašanj in odgovorov in zlasti z organizacijo nadzornih kolegijev. Poleg tega, ko gre za evropske stresne teste, smo poleg teh tudi opravljali nadzorniški stresni test eh, centralnih nasprotnih strank in krepili metodološki okvir pri tem. Prispevali smo tudi k previdnostnemu pregledu CNS-ev, ko smo spremenjali modele ocene tveganja za CNS. Sedani regulatorni okvir je sicer uspešen, ko gre za evropsko integracijo, vendar dosledno izvajanje pravil za finančni sektor je treba dopolniti z okvirom za sanacijo in reševanje, če hočemo zagotoviti uspešnost CNS-jev tudi v kriznih eh, pogojih. Zato pozdravljam predlog, eh, zakonodajni predlog komisije, ki u, uh, eh, uvaja dober uh, okvir za sanacijo in reševanje CNS-jev. Predlog je dobro uravnotežen, sorazmeren in skladen s obstoječo zakonodajo EU tudi z direktivo o eh, reševanju bančnih institucij in tudi v zvezi z cele vrste smernic na področju sanacije in reševanja bank. Pomembno je, da zelo pomembno vlogo ESMI, torej mojemu, moji eh, agenciji, pri pisuje ta novi predlog. Lahko vam zagotovim, da smo pripravljeni prevzeti vse naloge, ki bi jih morali prevzeti na podragi tega predloga. Vendar ne strinjamo se sklepom v predlogu, da to ne bi imelo nobenih posledic na uporabo uh, virov. Glede na tveganja moramo imeti dovolj virov, da bomo eh, ta pomembni del uredbe lahko izvajali. Sedaj pa tri je glavni vidiki tega predloga načrtovanje sanacije, eh, potem orodja za reševanje in model za ocenevanje tveganj. Najprej, če govorimo o načrtovanju sanacije, je primarna odgovornost CNS-jev, da pripravijo celovit načrt eh, sanacije pod nadzorom pristojnih organov. Poleg obstoječih nadzornih organov, eh, orodij predlog uvaja tudi ukrepe zgodnje intervencije. Ta predlog komisije bi moral po našem mnenju biti bolj natančen, tehnično specifičen, zlasti, ko gre za nadzorno konvergenco v Evropski uniji. To bi lahko dosegli z bolj detaljnimi določbami ali dodatnimi ukrepi, kot recimo regulatornimi tehničnimi standardi in smernicami. Drugič, predlog za orodja za reševanje. Tukaj je absolutno pomembno vedeti, da obstajajo neke paralele z direktivo o um, reševanju bančnih institucij, ampak osnovne značilnosti infrastrukture finančnih trgov so takšne, da je vloga CNS-ev zelo drugačna od investicijskih bank. Zato bi bilo treba vsako orodje za reševanje obravnavati v tem konkretnem kontekstu in uh, skupaj z okvirom EMIR. Široki zbor uh, orodij za reševanje bi organom za reševanje tudi omogočil uh, določeno fleksibilnost, uh, da bodo lahko upoštevali konkretne uh, situacije na trgu. Tretja pomembna značilnost predloga pa je vodenje in upravljanje procesa reševanja. CNSEJ so operaterji infrastrukture in zato je treba zagotoviti usklejevanje in sodelovanje med vsemi nadzornimi organi v vsakem trenutku. V tem procesu je treba vključiti tudi kolegije velikega števila organov za nadzor in za reševanje. ESMA ima o, že izkušnje delovanja takšnih kolegijev v okviru EMIR. Do sedaj ESMA nikoli ni bila zaprošena, da začne z eh, postopkom medijacije, ko gre za uh, sprejem mnenja uh, kolegija v okviru emira. Dve tretjinska uh, večina subjektov je tukaj potrebna za uh, sprožitev uh, postopka reševanja, vendar te eh, večine skoraj da nikoli nismo dosegli. Kolegi za reševanje bi še težje lahko dosegal takšno višino pravice drugih eh, organov v kolegijih, zlasti nadzornih organov eh, za klerinške subjekte, je nekaj, kar bo zelo težko izvajati v okviru tega predloga. Prosim, da na to ne pozabite, ko se boste pogajali o tej določbi predloga komisije. Ta sedaj določa, da vsak član se lahko obrne na ESMO za medijacijo na podlagi predlagane rešitve tudi izkušnje iz eh, emir eh, določb je treba tukaj upoštevati. In še na koncu, doslednost in skladnost z mednarodnimi standardi je pomembna. V okviru zakonodajnega postopka za ta okvir bo treba upoštevati tudi vse nadaljne smernice iz mednarodnih eh, institucij, ki se ukvarjajo s te, to tematiko. Zato je dobro, da bi do uh, poletja letos uh, to naredili. Ob koncu naj vam zagotovim, da je ESMA še naprej zavezana za finanč, finančni stabilnosti. Pripravljeni smo na zagotavljanje operativne podpore in nasvetov pri sprejemanju tega pomembnega zakonodajnega akta. Hvala za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Najprej soporočevalec gospod Funvajceker, izvolite. Najlepša hvala predsedojoči, hvala za te zanimive pripombe. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje je povezano s kolegijem regulatorjev oziroma s pristopom pri kolegiju, ki ga imamo pri nadzoru nad centralnimi nasprotnimi strankami in kar je predlagano tudi v eh, primeru reševanja. Slišali smo nekako eh, namik, da načeloma ta kolegij je zasnovan tako, da lahko dobro in učinkovito in hitro deluje. Ampak glavna težava in razlog, zakaj smo vzpostavili bančno unijo, je, kako se stvari eh, odvijajo v kriznih časih. Eh, gre za vprašanje večine, pa tudi za vprašanje eh, zaupanja, delitve bremen, kdo plača, kaj, če se stvari zaustrijo. In moje prvo vprašanje je, glede na naravo težav, ko upam, da nihče v tej dvorani ne bo doživel dneva, ko se bomo soočili s propadom velike centralne nasprotne stranke. Zdi se mi torej, da se moramo res pripraviti na slabe čase in v primeru, da bi se to vendarle zgodilo, ali ne bi obstajal močan argument za to, da, da gremo po poti enotnega nadzornika. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, eh, morda nekoliko delikatno pred koncem meseca, ampak vendarle je potrebno to upoštevati in sicer je povezano s eh, temo, ki je bila prej nekako implicitno omenjena, gre namreč za Brexit. Vprašanje je, v kolikšni meri imamo občutek, da sedanji predlogi, torej tisti, ki so že uh, uzakonjeni v Emirju in tudi uh, v tem predlogu o sanaciji in reševanju, uh, so uh, zreli, da se soočijo tudi s težavami, ki jih prinaša Brexit. Uh, kajti določene pomembne centralne nasprotne stranke, ki uh, so relevantne za evroobmočje, bodo očitno delovale izven uh, Evropske unije. Vprašanje, kaj bo to prineslo in morda bi bilo uh, smotrno razmišljati o bolj trdnem režimu ali pa da bi se nekako ne eh, zgledovali po tem, kaj eh, počnejo ZDA in da bi šli nekoliko dlje v ekstrateritorijalnih obveznostih. In pa še tretje vprašanje je naslovljeno specifično na Elke König in sicer zanima me, kaj naj bi sprožilo eh, tisto fazo, ko se preide iz sanacije v reševanje. Kaj ti To je seveda vezano tudi na vsakodnevne izkušnje. Eh, nekaj je, da rečemo, določene stvari bi morali storiti, preden pridemo do konca kaskade, ampak eh, po drugi strani pa potrebujemo tudi verodostojen mehanizem, ki bo zagotovil, da reševanje ne bo nastopilo prek malu, hkrati pa seveda tudi ne prepozno. Hvala. Okay. Okay, okay, so Hvala. Bomo zbrali več vprašanj, tako smo si stvari zamislili. Ja, mislim, da boste morali odgovoriti na veliko vprašanj. Gospa Kjunik, najprej najlepša hvala za delo, ki ga opravljate v odboru za reševanje. Vem, da je ta naloga zelo težka, da težko dosežete soglasje vseh regulatorjev. Zelo podobno je to seveda tudi našemu delu, ko moramo zagotoviti, da se vsi poslanci strinjajo glede eh, istih stališč in eh, zelo dobro razumem, kako težko je vaše delo. Razumem, da gre za pravzaprav neko. Eh, globalno delovanje in globalni trend, ki mu poskuša komisija slediti. In mi kot soporočevalci seveda eh, cenimo delo, ki ga je pravila komisija in njeni tehnični strokovnjaki in zato ne želimo preveč posegati v tehnične vidike. Uh, In vprašanja, ki jih imam specifično za vas, gospa König, so naslednja. Glede na to, da se FSB osredotoča predvsem na nabor orodi za reševanje centralnih nasprotnih strank, ali nam lahko poveste, ali, nekat, ali so določena orodja, ki so bila eh, predlagana, bolj primerna za primere, ko ne pride do neplačila oziroma za primere, ko pride do, ne, do eh, neplačila. Eh, eh, za scenarij neplačila oziroma propada. Ali imate občutek, da bi prišlo do eh, posledic za finančno infrastrukturo, zlasti kar zadeva kliniške člane? Vem, da se ukvarjate tudi se z vprašanjem nadomestila in ne dvomim, da se bomo tega dotaknili v drugem krogu, kaj ti predstavniki sektorja imajo zelo trdna stališča glede tega. Ampak ali nam lahko poveste kaj več, kako se ta razmislek razvija in na kateri točki bi Eh, nadomestila bila na mestu oziroma kje bi to nastopila. In pa gospod major, eh, želela bi se navezati na eh, nekaj v zvezi z naborom orodi za reševanje in senacijo. Na drugi ravni je v predlogu predvidenega precej malo. ESMA usklajuje oziroma koordinira nadzorne prakse po Evropski uniji, ampak Eh, obstajajo precejšnje razlike med 17 centralnimi nasprotnimi strankami, ki so trenutno odobrene v Evropski uniji. Si predstavljate, da bi bil mogoč bolj harmoniziran pristop oziroma ali bi zauzeli enak nadzorni eh, pristop do nekih majhnih nacionalnih eh, centralnih nasprotnih strank, ki se ukvarjajo predvsem s finančnim kliningom, kot do nekih velikih mednarodnih entitet. Najlepša hvala. Gospa Hübner, hvala za vaše uvodne pripombe. Vem, da imamo pravzaprav pred sabo tisti manjkajoči delček finančne arhitekture eh, in upravljanja tveganja in mislim, da moramo tudi tu res eh, se zavedati povezav z drugimi zakonodajnimi akti, ki smo jih že sprejeli. Po drugi strani pa mislim tudi, da je to priložnost za nov, svež razmislek. Nimamo priložnost na novo vsi pogledati določene stvari. Imam nekaj manj, krajših vprašanj, ki bi jih želela zastaviti. Najprej, eh, kar zadeva povezavo med eh, režimom za reševanje in sanacijo bank ter režimom za eh, CNS. Eh, Omenjali ste smernice, ki bo verjetno pripravil SSB eh, poleti, čakamo na te smernice in ne vem, kakšna je vaša presoja, bi morda morali počakati na te smernice, predn se lotimo resnega dela eh, v zvezi z reševanjem CNS. No, eh, potem še bolj specifično vprašanje v zvezi z naslednjim. Obstaja načelo FSB-ja, ki je zelo jasen pri, eh, glede nediskrimin, nediskriminacije pri dostopu do bank za CNS. In kako vi to vidite, ali stvari res delujejo, ali je to dovolj v primeru globalne bančne krize, ki bi prizadela tudi CNS? Eh, in pa Še nekaj, kar je povezano tudi s smernicami eh, FSB, je vprašanje izmenjave informacij z entitetami in tudi z pristojnimi organi. V predlogu komisije ni nič konkretnega v zvezi s tem vprašanjem. Ali vidite kako potrebo po specifičnih določbah o izmenjavi informacij med eh, CNS, med organi za reševanje, med organi za reševanje bank? In gospod Major, še nekaj v tem kontekstu bomo imeli dva odbora za reševanje. Eh, enega, ki se bo ukvarjal z reševanjem bank in eh, drugega, skladno s petim členom, ki se bo ukvarjal z CNS. Bi videli kako korist potencijalnega skupnega odbora Evropskega bančnega organa in ESME. E. Eh, in pa še drugo vprašanje za vas, gospod Mejer. Pred dobrim letom ste, se, ste govorili o znižanju uh, plačil, tako imenovani initial margin haircutting. Vi ste govorili o tem, da to ni eh, a priori izključeno iz uh, eh, morbitnih orodij, je pa to rešitev uh, v skrajnem primeru oziroma kot zadnji izhod, potem ko je bilo poskušano vse ostalo. Uh, moje vprašanje za vas je, ali eh, res še nismo zaključili s to razpravo o tako imenovanem initial margin haircutting. Eh, ustrajate pri svojem stališču in če kakšne varovalke bi predlagali v primeru, da bi se ta ukrep uporabljal. Najlepša hvala. Zdaj pa, gospod Verhojten, tri minute, prosim. Najlepša hvala, hvala gospe König in gospodu Marju za vajni predstavitvi. Navezala bi se na vprašanje, ki ga je zastavila že gospa Svinden v zvezi z eh, naborom orodi. Vedno gre za vprašanje prožnosti na eni in hitrosti na drugi strani. Mislim, da se vsi strinjamo, da potrebujemo prave prava urodja v tem naboru, ampak če bomo preveč perspektivni, tudi kar zadeva vrstni red, se eh, lahko zgodi, da bomo prišli do nekih eh, navodil za sestavo pohištva iz Ikeje, ki če jim slediš, vedno na koncu kaj zmanjka ali pa gre kaj na robe eh, in na koncu bo to pripeljalo do krize po celotnem svetu. In vprašanje je, kako lahko zagotovimo, da bo dovolj uh, prožnosti tudi za hitro ukrepanje. Ponovadi se osredotočamo na tveganje, ki jih že poznamo, ampak v času kibernetskih napadov je verjetno potreba po hitrosti zelo relevantna, ko gre naprimer za eh, sanacijo, včasih pravzaprav ni eh, časa, da bi šli skozi vse faze in je potrebno takoj stopiti v zadnjo. In kako bi lahko Eh, zagotovili, da bo to mogoče. Torej, tu se navezujem na to, kar je povedal gospod Major o upravljanju. Eh, kako lahko zagotovimo, da bodo vsa pravila vendarle dopuščala dovolj prostora za hitro ukrepanje? Kajti na koncu bo to tisto, kar bo najbolj nujno. Moramo imeti dovolj manevrskega prostora za neko oceno. Eh, in če je ocena to terja, možnost, da lahko ukrepamo zelo hitro. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Vegas. Hvala lepa. No, smo pravzaprav v, v zgodnji fazi in zaenkrat, če nimamo jasnih zamisli o tem, kakšne so razsežnosti problema. Ampak tisto, o čemer bi želeli vedeti kaj več, kar zadeva centralne nasprotne stranke v Evropski uniji, je, kakšno je njihovo sistemsko tveganje. Kakšno je sistemsko tveganje tistih CNS, ki so pri vas registrirane. In zanima me tudi kaj več o tem, kako so se. Eh, izkazale v nedavnem, eh, v zadnjem času, torej eh, so se dobro odrezale in ali dejansko predstavljajo sistemsko tveganje. Želeli bi vedeti kaj več o tem, kaj ti tu ni nobenega vzvodja in v primeru bankrota bi prišlo do izgub, ampak širenje negativnih učinkov, kar je povod za nadzor, to je tisto, o čemer bi rad vedel kaj več. Hvala. Hvala. Želi še kdo besedo? Eh, se upravičujem, mislim, da smo zaključili še prvonš, potem pa bomo zaključili z vprašanji in damo besedo našim gostom. Ob desetih moramo biti namreč eh, v plenarni dvorani. Izvolite. Ja, hvala. Mislila sem, da bo več poročevalcev v senci na vrsto pred mano. Hvala za obe predstavitvi, ki eh, nam pomagata pri preučitvi tega pomembnega predloga komisije. Tri vprašanja. Eh, del eh, vprašanja je že zastavila gospa Swinburne in morda je to vprašanje bolj za gospoda Majerja, ampak eh, ko parlament obravnava ta predlog, se osredotočuje tudi na to, kako zmanjšati vlogo eh, nacionalnih nadzornikov v mehanizmu reševanja. Eh, je to cilj in če je, katere so glavne možnosti, ki bi jih morali preučiti? Potem drugo vprašanje. Eh, Predvsej ste kritizirali delovanje kolegijev in rekli ste, da bo pri centralnih nasprotnih strankah to še bolj težavno, ampak niste pa povedali, kakšnega modela bi si želeli, kakšen model upravljanja kolegijo bi bil po vašem mnenju najboljši. In pa še eh, nekako eh, krono vprašanje, ki zadeva vse, je eh, Brexit, kar je omenjal soporočevalec. Eh, Eh, poleg tega, kar ste povedali v svoji predstavitvi, me zanima, kako gledate na to, kar bi morala storiti eh, Evropa 27 eh, članic glede na to, da eh, poznate sistem, kako bi morali eh, organizirati stvari, veste, kakšno tveganje je v igri, ali bi lahko organizirali nek eh, pristop, ki bi omogočil razlikovanje med krajem transakcije ter krajem registracije CNS ter med kliringom denominiranim v evrih. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, kar nekaj kompleksnih vprašanj smo slišali, precejšen izziv bo odgovoriti na vse, sploh ker nimamo veliko časa, ampak zdaj bomo prekinili in nadaljujemo z delom ob 5 čez 10. Gremo namreč pred plenarno dvorano za minuto molka. Dear colleagues, please. Dragi kolegi in kolegice, lepo vas prosim, da se posedete. Pa predsednik, soproučevalce. Tako, veliko zanimivih vprašanj. Gospa König, kar izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Res veliko zanimivih vprašanj. Ne, morda začnem eh, z vprašanjem, kjer se moje stališče nekoliko razlikuje od Stevenovega, namreč eh, kolegi. Eh, ne smemo pozabiti, da tu govorimo o propadu centralne nasprotne stranke ki bo neizogibno, kajti vsi govorimo o scenariju eh, bankrota pravzaprav, kar bo neizogibno pomenilo tudi bankrot enega ali več kliničkih članov. Torej, eh, to v praksi pomeni ene od večjih bank v naši pristojnosti. In mislim, da je kolegi potreben, ker je potrebno zbrati na enem mestu nadzornika. Eh, Eh, organ za reševanje centralne nasprotne stranke in kliniškega člana za to, da se najde najboljša rešitev, eh, kadar stvari normalno tečejo za načrte reševanja in kadar smo v državah za hitro ukrepanje. Eh, predvsem pa je pomembno, da ne pride do stalnih razhajanj, ne, zato potrebujemo dobre sprožilce za reševanje Eh, reševanje in nepristranske medijatorje. Eh, no, Steven pravi, da nikoli ni prišlo do medijacije, ampak pravzaprav delujemo šele eno leto. Mi delujemo še eno leto in smo že imeli prvo medijacijo pri EBA in sicer je šlo za spor v zvezi z eh, načrtom reševanja. Torej, to je mogoče izvesti. Eh, za trenutek bom dala na stran stran eh, Brexit, lahko pa podam eh, samo naslednji argument. Imamo mednarodne CNS znotraj Evrope, izven Evrope in eden najmočnejših argumentov je, da zagotovimo, da CNS, ki neizogibno eh, konkurirajo ena z drugo, konkurirajo na eh, podlagi enakih standardov varnosti in da obstaja vzajemno priznavanje režimov, tako da se nikomor ne zgodi, da ne bi eh, nadzoroval lastnega poslovanja in seveda imeti močno CNS v svoji pristojnosti je zelo koristno. Kaj sproži eh, začetek oziroma sprožitev reševanja? Eh, tu smo na isti točki, ki je bila omenjena že večkrat. Kot organ za reševanje potrebuješ prožnost, hkrati pa je eh, jasno, da na točki, ko eh, se sproži reševanje, se posega v lastniške pravice vrste strank. Druga možnost bi bila bi insolvenčni postopek in načelo je, da nihče, noben upnik ne sme eh, biti v slabšem položaju, kot če bi prišlo do nesolvenčnega postopka. No, eh, kar precej razprav je tu še v teku, eh, tudi v zvezi s predlogom komisije, ampak tu bolj govorimo o kazalnikih, kot o tem, da bi imeli nek prisilni jopič, ki bo opredeljeval samo eno samo točko, ko bi nastopilo reševanje. Uh, gre za to, da uh, pri CCP nastopi neplačilo ali uh, grozi, da bo nastopilo neplačilo. Uh, na, naprimer eh, prva dražba je bila neuspešna in potem je vprašanje, koliko je mogoče iztržiti v drugi ali tretji dražbi in tako dalje. Potem pa je tu še bilo še vprašanje v zvezi z orodji. Eh, no, seveda se zavedamo, da CNS ni banka. CNS je zelo specifičen organ, lahko bi pravzaprav rekli, da je CNS velik računalnik, ki mora vse čas teči za to, da transakcije potekajo. In po mojem mnenju, izmed vseh orodij prodaja eh, tiste CNS, ki je v propadu, pravzaprav ni najbolj verjeten scenarij, tudi premustitve na CNS ni najbolj verjeten scenarij in tisti scenariji, ki so najbolj verjetni za reševanje, so eh, poskus eh, vzpostavitve poslovanja z uskladitvijo knjig, in uh, eh, nezogibno to pomeni tudi dodelitev izgub. Vsi so veseli pri dobička, ne pa toliko izgub, uh, torej dodelitev izgub med kliničkimi člani in tudi širše. Kot organ za reševanje pa moraš imeti na voljo ta orodja, ki so del eh, pravil, ki veljajo za sanacijo in kot organ za reševanje moraš imeti možnost odločati, naprimer, delni odstop od pogodb, to mora biti možna rešitev takrat, ko stvari še niso čisto na koncu. Potem jim je bilo tu še vprašanje nadomestila. FSP namenoma še ni sprejel odločitve o Emrelu ali Tileku, kot to poznamo iz bank. To vedno ljudem dvigne pritisk ker pravijo, da še ne vemo dovolj. E, tu gre predvsem za vprašanje o vzajemne povezanosti med kliničkimi člani in CNS. In v primeru, da dodelite izgube, morate s tem povezati tudi določene lastniške pravice, Eh, da bi tisti eh, klinički člani, ki eh, niso bankrotirali, pridobili lastništvo in na ta način nekako nadomestili svoje izgube. To ni kritika na račun tega, kar je v naboru orodij. Predvsem je ključno, da zagotovimo ustrezno prožnost in da zagotovimo, da so stvari dejansko izvedljive tudi v najbolj skrajnih okoliščinah. Uh, In potem še vprašanje v zvezi s tem, ali gre dejansko za sistemsko tveganje, ali imamo kakšne dokaze. Ne, ampak eh, pri izvedenih finančnih eh, instrumentih smo gotovili, da so sistemskega pomena in zato eh, se nam zdi bolje, da je bolje, da razmišljamo o tem, kaj se zgodi, če ena od CNS propade. Res uh, upam, da tega v praksi ne bomo doživeli. Uh, no, ne vem, če sem odgovorila na vse, ampak mislim, da vse že utripa, tako da se bom ustavila. Najlepša hvala še gospod uh, Major. Ja, hvala lepa za vsa vprašanja. Poskusil bom odgovoriti. Najprej je bila tu vrsta vprašanj v zvezi s prožnostjo in sorazmernostjo ter hitrostjo na drugi strani. V zvezi s tem, torej, kako to deluje pri predlogu o reševanju. Pomembno se je zavedati, da tisto, kar poskušamo doseči, je na eni strani prožnost in sorazmernost, po drugi strani pa eh, se moramo zavedati, da je clearing eh, izvedenih finančnih instrumentov eh, pomemben z vidika konkurence in da se standardi nekoliko razlikujejo glede na to, kje transakcije potekajo. In v tem okviru moramo zagotoviti eh, hitrost, sorazmernost, po drugi strani pa moramo zagotoviti, da ne bo eh, prišlo do tveganja regulatorne arbitraže, da bi transakcije potekale tam, eh, kjer je kliring najbolj ugoden. No, v svojem uvodu sem predlagal, da bi imeli več smernic glede orodi za eh, sanacijo. To se bi nam zdelo koristno z vidika doslednosti. Poleg tega bi bilo morda smotrno tudi znižati prak za sprožitev medijacije, kajti izkušnje, ki jih imamo z Emirom, čeprav očitno na drugi strani obstaja en primer, uh, No, mi pa v teh dveh ali treh letih nismo imeli nobenega primera in to kaže, da je prak zelo visok. Potrebno se je zavedati, da dejstvo, da se je potrebno obrniti na ESMO, nikakor samo po sebi ne pomeni, da bo odločanje dolgo trajalo. Vrsto odločitev smo sprejeli v zadnjih letih, eh, ki so bile sprejete v 24 urah. Gre za tehnične strokovnjake, ki eh, se lahko vse dogovorijo po telefonu in se hitro odločijo. Tako da potrebujemo pravno, eh, pravo ravnovesje med prožnostjo in po drugi strani med izkrivljanjem konkurence. Tako da imamo argument po eni strani za širši nabor orodij in tudi za znižanje praga za medijacijo. Potem drugo vprašanje v zvezi s tem, ali potrebujemo enotni nadzor, kako je to povezano s kolegi, ali imamo dovolj močen mehanizem. In tu bi želel povedati naslednje. Kot tehnični strokovnjak in če upoštevam eh, tehnokratske argumente, so ti argumenti za centralni nadzor eh, zelo močni. Eh, Po drugi strani pa se moramo zavedati, da glede na metodo, ki jo imamo s kolegi, ki je bistveno eh, bolj robustna od sistema pred emirom, eh, imamo tudi nekaj koristnega in tako da gre tu pravzaprav predvsem za politično odločitev. Tehnično gledano so argumenti za enotni nadzor zelo močni. Tu lahko izpostavim tri točke. Če pogledate argumente za centralni nadzor, vzajemna povezanost je zelo pomembna na tem področju, ne samo med posameznimi CNS, tudi, ampak tudi povezano z bančnim sistemom. Potem drugič tu je območje, ki je zelo podvrženo regulatorni konkurenci, najmanjše spremembe lahko odločijo, kje bodo transakcije potekale. In pa tudi ekonomija obsega. Po Brexitu bo v Evropski uniji ostalo 13 CNS in večino teh nadzoruje en sam organ. Torej, en sam organ mora potem eh, investirati v eh, znanje in eh, spretnosti, ki so potrebne za nadzor. In imeli smo že en primer, ko je nek nacionalni organ prosil, če lahko del teh nalog delegira ESNI. Vprašanje brexita je tesno povezano z razpravo, ki smo jo imeli in ki še poteka v zvezi eh, s tretjimi državami, politiko do tretjih držav v evropski zakonodaji. Eh, kot smo razpravljali pri obstoječem mehanizmu, imamo omejene možnosti nadzora nad eh, entitetami iz tretjih držav in imeli bomo tudi v mene možnosti zahtevati informacije od CNS iz tretjih držav. Težko jih bomo nadzorovali, eh, ekvivalenčni mehanizem je tu zelo omejen. In kot sem povedal že prej, je pomembno razmišljati o tem, ali potrebujemo boljše mehanizme in v kolikšni meri imamo zagotovila, da je regulator iz tretje države dejansko v celoti upošteva tveganja. Eh, ki jih je CNS eventualno lahko ustvarja v evroobmočju. Formalno nimajo regulatori iz tretjih držav nobene obveze, da eksplicitno upoštevajo pravila iz eh, drugih jurisdikcij. Potem, kar zadeva vprašanje z dvema različnima odboroma za reševanje v EBA eh, e in v ESMI, kar sem poskušal uvodoma izpostaviti, je, da je reševanje CNS povsem drugačno od bančnega reševanja. Lasniške strukture so precej drugačne, tudi informacije o pozicijah so zelo drugačne. Vemo, da je pri bančništvu težko dobiti zanesljive informacije o eh, vrednosti sredstev. Eh, to pa je naprimer pri CNS precej manj problematično, tako da je prav, da imamo ločena odbora za ti dve področji. Eh, obstaja pa dovolj eh, določb v predlogu, ki zagotavljajo, da poteka izmenjava informacij med IBA e in ESMO eh, in da se torej te informacije pretakajo, kar zadeva znižanje oziroma bitke pri plačilih, pri variabilnih pogodbah, ne pa že na začetku, torej initial oziroma margin haircutting. cutting mi smo izhajali iz filozofije, da je bolje imeti več orodij v naboru kot manj. E, po drugi strani pa je tu tudi argument, da je potrebna doslednost in razumemo, zakaj je komisija pri tem predlogu e, sprejela odločitev, da ne bo eksplicitno navedla teh e, orodij kot del mehanizma. Potem pa še sistemsko tveganje CNS. Uh, kako odporne so te. Pomembno se je zavedati, da CNS delujejo že zdaj v zelo strogih pogojih in morajo imeti dovolj eh, manevrskega prostora, da prestanejo bankrot dveh klirinskih članov, kar je zelo eh, visoka prepreka pravzaprav in če pogledamo obremenitvene teste, ki so bili izvedeni v zadnjih letih, lahko rečem, da smo na podlagi tega prišli do zaključka, da CNS so odporne, ampak te obremenitveni testi so še v razvoju. Preverjali smo tveganje neplačila nasprotne stranke in v nadaljevanju bomo verjetno v večji meri upoštevali tudi tveganja povezanja z likvidnostjo. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko nadaljujemo z drugim delom naše predstavitve. In zdaj predsedovanje predajam Kate Winterborne. Thank you, and my apologies here to my first vice chair who sat next to me. He usually sits the other side. So um, <laughs> I will. Hvala lepa. Bom uh, torej nadaljevala z predsedovanjem tega sestanka. Torej, Naslednja točka se bo začela ob 11. in zato bom sama zelo malo časa porabila na koncu. Zato predlagam, da nadaljujemo z vašimi 5 do 6 minutami, tako da bomo imeli malce več časa za pogovor. Torej, Nadaljevali bomo tako kot ponavadi, najprej poročevalci v senci vsak eh, dve minuti in eh, sedaj ne bomo več zavlačevali in dajem kar besedo Eriku Müllerju, ki je predsednik eh, Eurex Clearinga. Hvala lepa, spoštovani poslanci. Najprej bi se prisrčno zahvalil soporočevalcem, um, doktorici Swinburne in eh, gospodu Feistekerju za, njihovo, za njeno povabilo na Eh, ta odbor eh, Ekon in za organizacijo te javne predstavitve. Za me je to velika čast. Ampak preden nadaljujem s samim zakonodajnim um, predlogom, bi uh, želel najprej spomniti na to, zakaj sploh razpravljamo o tem doseju danes. Pred skoraj desetimi leti je prišlo do začetka največje finančne krize od leta 1929 in čeprav smo že vsi siti poslušanja o tem, mislim, da je to dobro ponoviti. Ta finančna kriza leta 2008 eh, je vodila v največjo recesijo v stoletju in um, rezultat tega je bila, bil masiven, um, masivno uničenje delovnih mest in pa blaginje. Torej, naj uh, spomnim na to, da je um, akumuliran finančni sektor oziroma pomoč finančnemu sektorju v tem času od leta 2008 do 2014 eh, predstavljala 8 odstotkov um, bruto domačega dohodka evroobmočja in to ne upošteva gospodarske krize na učinka gospodarske knjige nacionalna gospodarstva. Torej, te izremne okoliščine zahtevajo izjemne uh, ukrepe in zato so se nacionalni um, vodilni um, na vrhu G20 odločili, da bodo koordinirani svoje odgovore na finančno krizo v Pittsburghu. Torej, mislim, da je zelo pomembno, da uh, Eh, se tu izboljša tako kakovost kot eh, količina kapitala, ki ga imajo v lasti banke. Eh, in zato je, smo tudi prišli do te glavne odločitve na področju regulative in sicer, da okrepimo zakonodajo in pa standarde Eh, vsaj kar se tiče OTC izvedenih finančnih instrumentov. Finančna kriza je eh, pokazala, v kolikšni meri odsotnost transparentnosti in pa informacij lahko eh, vodi v kompleksno mrežo soodvisnosti, kar je potem zelo otežilo zadeve. Torej, če želimo dolgotrajno zboljšati transparentnost, učinkovitost in integriteto na trgih eh, izvedenih inštrumentov, potem moramo eh, biti veliko bolj transparentni tako pri eh, pogodbah kot pri samih izmenjavah na borzi in istočasno moramo imeti tudi obveznost centralnega kleringa, In uh, pri tem je zlasti pomembno, uh, da so upravljalci tvegan tu uh, ključne točke. Na ta način uh, se lahko tudi izboljša sistem, in, ki tako postane bolj učinkovit. Ker bi želel spoštovati čas, ki mi je tu dodeljen, eh, se bom tudi sam osredotočil na tri točke. Torej, prvo, kar je treba storiti, če želimo eh, to strukturo eh, spodbud usmeriti v pravo smer in preprečiti neupravičeno uporabo davkoplačevalskega denarja, če želimo to doseči, moramo eh, celotno vprašanje uporabe javnega denarja odstraniti iz predloga komisije. Eh, sedanje besedilo ne vključuje nič manj eh, kot možnost bailouta, se pravi reševanja banka. In če lahko udeleženci na ta način pridobijo javna sredstva, eh, potem bo to vodilo v velike, veliko nevarnost za eh, ta postopek reševanja in sanacije. Torej, drugič, kar je prav tako pomembno, je eh, klauzula o nadomestilih. Če vsak član kleringa lahko eh, koristi eh, obstoj in ehm, nadaljevanje z temi storitvami kleringa, zakaj bi bilo v tem primeru potreba nadomestiti za eh, tiste ukrepe, ki so bili potrebni. Nekateri morda pravijo, da te klauzule o nadomestilih ehm, spodbujajo klerinške partnerje k udeležbi, ampak eh, po našem mnenju imamo takšnih eh, eh, ukrepov že dovolj. Torej, če želimo omogočiti dostop do kliringa, potem takšno nadaljevanje dela omogoči vsem udeležencem, da še naprej um, ustvarjajo dobičke s tem, eh, da klirinške storitve ponujajo eh, svojim klientom in da eh, lahko koristijo nižje kapitalske zahteve. In to je samo nekaj primerov. Torej, tu je pomembno, da pravilno ocenimo tveganja in kaj se zgodi, če sredstev ni dovolj, potem je zopet odgovor davkoplačevalec in tu bi eh, spregovoril še, še o zadnjem načelu in sicer, da noben eh, upnik ni na slabšem. To je zelo koristno eh, načelo. Torej, to pomeni, da organi za reševanje eh, morajo, se morajo obnašati na odgovoren način, ampak tega ne gre tolmačiti kot način, kako bi tem eh, organom za reševanje zavezali roke s tem, da bi jim grozili z mm, eh, tožbami v primeru, da bi se ti organi odločili, da mm, se ne držijo povsem mm, pravil za CNS. -a. Torej, zato bi se mi prizadevali, zato da se načelo noben upnik eh, ni na slabšem na ta način opredeli, eh, da eh, ko se ocenjuje situacija upnika, da se njegovo situacijo primerja z situacijo, v kateri bi se znašil, če bi um, šel skozi normalen stečajni postopek. In takšna evalvacija mora vključiti vse koristi, ki so povezane s kliringom. In zelo smo zadovoljni z predlogom komisije. In mislimo tudi, da smo že zelo blizu zelo dobrega okvira, ki temelji na emirju in ki krepi odpornost, integriteto in pa preglednost eh, naših finančnih trgov. Ampak ne smemo pa pozabiti na to, kar smo se naučili iz krize, se pravi, ne smemo vključiti možnosti uporabe javnega denarja in niti ne smemo dopustiti, da kliniški člani zahtevajo kompenzacijo oziroma da lahko pride do tožb proti. Um, organom za reševanje. Hvala lepa, sedaj pa bo sta spregovorila še dva člana torej kliniških družb, Terence McCormick najprej in Ellen Kelly. Hvala lepa, hvala za vaše uh, povabilo na ta odbor. Torej, uh, predstavil bom situacijo v enem kliniškem podjetju, torej v tistem, ki ga predstavljam. Pomembno je, da zagotovimo, da bo implementacija eh, pravil CNS eh, lahko uresničila. Torej, direktiva o reševanju in sanaciji eh, bank eh, omogoča ustrezno upravljanje, ki eh, ne bo imelo negativnih učinkov na finančne sisteme. Torej, tu je zlasti pomembno, da upoštevamo načelo sorazmernosti in treba je zagotoviti, da bo CNS odporen, da bo imel tudi ustrezna orodja, s katerimi se bo lahko odzival na izzive. Prav tako uh, je pomemben tudi znaten lastni interes uh, in ko uh, razmišljamo o teh scenarijih, je treba tudi to upoštevati. Torej, glavna načela so tu transparentnost in učinkovitost. Uh, Transparentnost je pomembna zato, ker če želimo, da je eh, reševanje uspešno, potem morajo vsi udeleženci na trgu vedeti, kakšna so tveganja. Eh, uredba mora eh, uvesti tudi objektivne kazalnike in iz tega vidika je predlog komisije dober. Potrebujemo pa tudi določeno mero prožnosti za to, da organi za reševanje lahko ustrezno delajo. Ključno je torej, da CNS-i eh, ustrezno eh, komunicirajo in eh, klerinške družbe morajo tudi natančno vedeti, kdaj se business as usual sprevrže v upravljanje v krizi. In v tem primeru mora biti um, sekvenca okrepov um, jasna. Potrebujemo uh, tudi um, jasne uh, sanacijske načrte in načrte za reševanje. In uh, v teh načrtih mora biti tudi uh, zapisano, katera mnenje treba upoštevati, kdaj in kako. na to, kar mora biti vedno jasno, je uh, raven uh, izpostavljenosti tveganja. To mora biti vedno jasno, prav tako pa mora biti uh, jasen tudi, tudi možen obseg izgub. In to mora biti uh, omejeno v času uh, in pa tudi obstajati mora določen prak za izgube izgube eh, prav tako ne smejo um, biti uh, omejene zunaj eh, scenarija nasprotnih dejstev. Edino načelo, na katero bi vas opozoril, je učinkovitost, torej um, strinjamo se z. Eh, mehanizmom eh, reševanja in sanacije, ampak potrebujemo jasna, eh, transparentna pravila, kajti na ta način bomo imeli dovolj prožnosti, da bomo lahko oblikovali poslovne načrte, ki bodo učinkoviti. Na ta način bomo lahko zagotovili finančno stabilnost. In če želimo to doseči, moramo tudi eh, vse deležnike ustrezno oskladiti in eh, zagotoviti, da ne bo prišlo do nobenih eh, nepotrebnih tveganj. Orodjarna je dobra. Eh, treba je jasno eh, razlo, razločevati eh, med izgubami zaradi neplačil in drugimi izgubami. Druge izgube se morajo obravnavati zgolj znotraj CNS-a, v nobenem primeru pa ne moremo kaskadnega sistema uporabljati za pokritje teh izgub. Torej, šele potem, ko je kaskada izčrpana, eh, lahko, eh, lahko razmišljamo o mobilizaciji eh, drugih sredstev. V nobenem primeru pa ne moremo CNS uporabiti zaradi neplačil. dobički, odbitki pri dobički gibljivih kriti morajo prav tako eh, biti upoštevani in eh, v primeru, da se ti odbitki pri dobičkih gibljivih kritih eh, uporabijo, je treba uporabnikom izgube zaradi teh odbitkov nadomestiti. torej delno plačilo pozicije predvideno v eh, teh eh, pravilih in ne nazadne smemo uporabljati za dokapilizacijo eh, CNS-a teh sredstev, kajti sicer bo to vrstna dekapilizacija samo vodila v prvenzne spodbude in rekapitalizacija mm, CNS-a mora biti na prostovoljni ravni. Še gospa Kelly. Torej, um, vsi smo želeli seveda slišati uh, končne uh, investitorje. Elin Kelly je direktorica um, pri BlackRocku eh, tveganj in kvantitativnih analiz. Torej, hvala lepa za besedo. Torej, BlackRock um, eh, ponuja svoje storitve milijonom evropskih um, upokojencem um, in pa varčevalcem in uh, tu nudimo investicijske rešitve, ki vključujejo celo vrsto finančnih um, uh, finančnih eh, storitev eh, in pa izvedenih instrumentov. In pomembno pri tem je, da povemo, da je BlackRock tu um, eh, samo upravljalec teh skladov, torej tretja stranka in BlackRock ni lastnik teh sredstev in zato tudi ne prevzema tvegan um, napram CNS-om. Torej, um, Eh, tu predstavljam um, ekipo um, CNS eh, pri eh, BlackRocku in naša naloga je, da analizira tveganja in pa torej kvantitativno, upravlja kvantitativno analizo. Torej, um, sama um, delam na um, teh tveganjih za uh, klijente BlackRocka in eh, danes eh, tu govorimo o reševanju in pa eh, sanaciji in kot upravljalka tveganja moram zagotoviti, da nikoli ne izgubimo izpred oči, kako pomembno je torej ta tretji R, se pravi resilience oziroma odpornost in CNN je sistemsko eh, zelo pomemben in mora biti eh, tudi eh, del kapitalske zahteve. In sedanje kapitalske kapitalska zakonodaja, ki zahteva, da cene si obdržijo v obliki kapitala eno leto, torej eno letno vrednost svojih operativnih stroškov, Eh, in da 25 odstotkov um, predvidijo za uh, kaskade, to ni dovolj uh, strogo za takšne institucije. Torej, kapital CNS mora zagotoviti dovoljšno absorpcijo vseh izgub, ki ne izhajajo iz neplačil in drugič, kar se tiče izgub zaradi neplačil, morajo CNS izslužiti kot absorpcijski mehanizem in pa tudi um, uskladiti eh, cene s eh, management z eh, ustreznim upravljanjem tvegan in obe obliki kapitala sta zelo pomembna za odpornost in veliko udeležencev iz industrije imajo občutek, da del kapitala CNS, ki je namenjen kaskadi, ni dovolj. Torej, kdo ima prav? Torej, mi eh, si prizadevamo eh, za to, da eh, zakonodajalci sprejmejo veliko bolj formalne standarde za CNS, za razkritje CNS in da uvedejo tudi zahteve revizije za to, da se zagotovi točnost informacije. Torej, glede na to, da nimam veliko časa, se bom osredotočila samo na to, da Eh, če želimo zagotoviti odpornost CNS, eh, potrebujemo eh, transparentno in pa primerljivo razkritje CNS. Torej, hvala da, za vašo potrpežljivost glede teh točk. Sedaj bom spregovorila o samem predlogu, torej ta predlog komisije predlagamo. Zakonodaja omogoča CNS-om, da razvijajo Eh, ukrepe reševanja z temi eh, pravili in da omogočajo tudi pristojnim organom eh, diskrecijo pri tej, tem reševanju. Seveda ne bi bili danes tu, če bi imeli občutek, da je zakonodaja že v celoti oblikovana. Mislim, da jo lahko še izboljšamo. Treba je razlikovati med operaterji, med lastniki te klirinške infrastrukture torej tistim, ki um, služijo iz um, uh, ponujene teh storitev in pa uporabniki uh, teh uh, infrastruktur, tistimi, ki plačujejo za te storitve. In ta razlika je zelo pomembna. Kar se tiče reševanja uh, CNS, se nam zdi, da uh, ni prav, da uh, CNS-i, ki uh, so uh, dobič ki so podjetja, ki ustvarjajo dobiček, da uporabijo denar davkoplačevalcev oziroma strank potem, ko niso uspele ponuditi glavne storitve, za katero so plačane. In to je točno to, kar odbitek pri dobičkih gibljivih kriti naredi. In tu bom govorila o treh C-jih, torej control capping in compensation. Torej, um, to bi močno eh, okrepilo eh, zakonodajo. Torej, prvi C je nadzor. Eh, torej, ko zmanjka sredstev, ki so predvidena, bi morali biti organi za reševanje tisti, ki bi lahko namenili um, Eh, sredstva eh, temu postopku reševanja in sanacije. In to bi bilo zelo pomembno z vidika finančne stabilnosti, glede na to, da eh, je samo pristojen organ in ne CNS tisti, ki lahko tudi predvidi in napove makrogospodarske implikacije teh dejavnosti na finančni ekosistem, vključno na realno gospodarstvo. Drugo, kar je pomembno, je capping, torej določanje tega pragu. E, če e, pristojni organ določi odbitek pri dobičko gibljivih e, kriti in da če jo določi, da je to treba uporabiti kot orodje za pokrivanje izgub pri postopku reševanja, potem je treba omejiti ali celotno vsoto ali pa število dni, ko se ta odbitek eh, uporablja. In na to tretjič eh, kompenzacija. Končni eh, investitorji morajo imeti možnost, da ehm, dobijo sredstva iz reševalnega postopka v primeru izgub in eh, končni investitorji eh, morajo imeti tu tudi ustrezen status, ki jim omogoča dostop do teh skladov eh, v primeru reševanja. In ne na zadnje, mislim, da je zelo pomembno, da se ta odbitek pridobičkov gibljivih kriti tudi eksplicitno prepove pri reševanju in sanaciji v določenih primerjih. Hvala lepa. Torej, vsi uh, govorci so pripravili tudi pisne prispevke in če jih želite, vam bodo ti tudi na voljo. Torej, sedaj pa prosim Jakoba, da začne z vprašanji. Hvala, predsedujoča. Ker je čas omejen, se bom omenil tudi jaz na eno vprašanje. Tri izjave so nam pokazale, kako zelo je zapleteno področje kontingenčnih eh, obveznosti, kot eh, ga ureja sedanji predlog. No, seveda, del vašega posla je, da se poskušate pozicionirati tako, da bo vaš položaj nekoliko lažji glede na zelo veliko kompleksnost teh morebitnih obveznosti. <clears throat> Seveda, to poteka na račun eden, enem, eden drugega in na račun davčnih zavezancev. Mene skrbi povezanost te kompleksnosti s kompleksnostjo benchmarkov za kreditna tveganja. To področje je tudi zelo zapleteno in težko si predstavljam, da tisti, ki imajo uh, nekatere dobičke, znajo ugotoviti, kaj neke vrste Armagedon je pred nami, v katerem bodo CNS-ji v velikih težavah. Pogum tako na ravni zadevnih agencij, pa tudi na politični ravni, bo moral biti zelo velik, da te zelo kompleksne sisteme uveljavimo. Morda bomo na koncu s tem zelo obremenili davčne zavezance. Moje vprašanje vam je naslednje. Kako bi lažje povečali absorpcijsko zmogljivost subjektov, recimo z višjo kapitalizacijo CNS-jev in višjo kapitalizacijo vseh največjih CNS-jev in z vključitvijo komitentov. Na ta način bi vse skupaj naredili manj zapleteno. Ali ne bi moral biti naš cilj zmanjšati kompleksnost vsega tega, da bo ta uh, sistem v scenariju Armagedona, za katerega se pripravljamo, deloval? Hvala. Sedaj, namesto kot predsedajoča, bom spregovorila kot soporočevalka. Ko gre za odbitke pri gibljivih uh, dobičkih, To se mi zdi najbolj delikatno vprašanje. Leta 2013 sem bila poročevalka in vključili, zaključili smo, da samo organ za reševanje lahko uporablja to striženje. Sedaj je možnost uporabiti to vrsto striženja tudi kot del reševanja oziroma sanacije bank. Samo na podlagi nek, oke odločitve organa za reševanje. Torej, treba se vprašati, zakaj je svetovna situacija postala takšna, kot je. Eurex, kako boste v prihodnosti v svojih bilančnih eh, dejavnostih uporabili te vrste striženja? Ali boste vi to počeli tako kot ostali eh, CNS-ej? Pariba kot kliniški član, kaj naredite lahko v imenu svojih komitentov? Boste te izgube neposredno prenesli na komitente ali na druge CNS-je? In ali poznate pristop, ki ga uporabljajo drugi CNS-ji in ali znate pojasniti svojim komitentom, kaj to pomeni, pa tudi končnim uporabnikom? Kakšne varovalke? bi vi uporabili pri teh uh, odbitkih. Sedaj bom naprej predsedovala. Gospa Hübner ima naslednje vprašanje. Hvala. Naredila bom to, česar ne bi smeli. Čas je omejen, asistent me opozarja, da bo v prihodnosti še možnost razpravo. Imam dve vprašanji. Ključni element sanacije in reševanja je zmanjšanje vrednosti aktive, devalvacija aktive. Imamo določbe v zvezi z tem, obstaja neodvisen zunanji cenilec, ki določa vrednost aktive. Ampak CNS-ji, ko gre za zmanjšanje vrednosti, imajo drugačno vlogo. V EBRD imamo pri izvedenih finančnih instrumentih informacije, ki, so, ki morajo biti na voljo pri centralnih nasprotnih strankah in se posredujejo naprej. Ampak pri reševanju CNS-jev to ni možno. Ali ste predvideli, kakšno vlogo pri določanju vrednosti aktive za njih. In drugo vprašanje, to, kar je povedal gospod Müller, rekel je, da je to um, odličen predlog komisije, ki nima možnosti zavrzeli, ampak stvari je treba na tem področju, ki se hitro razvija, izboljšati. Oblikujemo tudi regulativo, ki velja za sedanje kontekst ki je nekoliko varnejši, kot je bil v preteklosti, ampak lahko bi prišlo do sprememb tudi, ko gre za nove vrste sredstev, ko gre za različne navrodja, gre tudi za prenos nekaterih zavez na komitente. Komisija predlaga veliko fleksibilnosti, ki hočete vi, da bi ostala tudi v prihodnosti. Kje vidite ravnotežje med potrebo po fleksibilnosti, ki jo vsi razumemo, in na drugi strani med gotovostjo? Ali lahko še kaj več naredimo v tem predlogu, da bi to ravnotežje bilo večje? Hvala. Hvala. Vsi, ki gledate na uro, vidite, da je že zelo pozno. Zadnja poročevalka v senci je Kora. Ja, sedaj sem pa pod pritiskom. Zanima me, kaj drugi govorniki menijo v zvezi z kapitalskimi zahtevami, ko gre za od, odpornost. To je predlagala predstavnica BlackRocka. Morda bi drugi lahko govorniki kaj povedali o tem. Ste upravili kakšno analizo, že veste, zakaj gre. Hvala. Več poročevalcev v senci ni v dvorani, zato bom kar dala besedo govornikom. Dve minuti imate. Prosim, če to spoštujete vsi. Dobro. Hvala za to, da ste mi dali možnost, da se odzovem na ta dobra vprašanja naj začnem z vprašanjem, ki se nanaša na kapital, kajti to vprašanje se je ponavljalo. Če gledamo na CNS-je, je pomembno vedeti, kje so obrambne linije za njih. Obrambna linija je primernost upravljanja s tveganjem. Zato je emir uredba, ki opisuje strukturiranje obvladovanja tveganja. To je dober zakonodajni akt, nekoliko drugačen od tega predloga, o katerem teče sedaj beseda in je bolj konkreten, bolj specifičen kot eh, ostali, ko gre za ali v direktorje ali bančnike. Emir se osredotoča na ocenjevanje tveganjev na podlagi tega, kaj bi CNSE-ji, recimo Eurex kot clearing, imeli v obliki dobička. Ključni dejavnik morajo obvladati, da uh, amortizirajo šoke v sistemu in to maržo, ta dobiček seveda kalibrirajo glede na pomembne dogodke, recimo Lehman Brothers, kriza, potem uh, gibanja, na, nihanje na trgu zaradi brexita in tako naprej. Oni morajo natančno določiti nacionalno stopnjo dobička oziroma maržo. Lastni kapital ne more biti nadomestek za delovanje tega orodja, za obvladovanje tveganj. Pomembne so tudi orodja, ki jih imenuje market to market. Torej, treba je gibanja dobička primerjati vsak dan, ko gre za CNS-je in za tržno realnost. In ti mehanizmi so srčika našega delovanja vsakodnevno. Ko gre za kapital, aktivo, je treba biti previden pri določenju spodbud. Več kapitala potrebujete od CNS-jev, manj zavezani bodo udeleženci, ko gre za upravljanje s tvegani, kajti nekdo drug bo eh, v tem primeru absorbiral izgube. Torej ne smemo kompromitirati te strukture, treba je najti pravo ravnotežje, emir ga je, uredba ga ponuja. To je schema, ki deluje že dve leti in kar zadeva moje podjetje, lahko rečem, da smo sprejeli vse zahteve iz Emirja in še več. Drugo vprašanje. Žal pa se moram prekiniti, kajti dve minuti moram dati še vsakemu od vaših kolegic oziroma kolegov. In naslednji govornik je že pred vrati in čaka. Ker zadeva vprašanje teh odbitkov. To je eno od orodje za reševanje in organ za reševanje je tisti, ki tukaj določa e, stopnje. Vprašali ste me, če bi našim komitentom se to zgodilo, ali bi vse vire to prizadelo. Če bi prišli do takšne situacije, bi morali vsi deležniki v finančnem trgu eh, sodelovati v reševanju, po našem mnenju. Potem vprašanje, kako poenostaviti pristop, ko gre za določanje stopnje kapitaliziranja v CNS-ih. Če imamo možnost večje kapitalizacije CNS-ev, tako da bi obvladali ekstremne scenarije, ko so vsi veri bili že porabljeni, potem večja kapitalizacija uh, ne bo pomenila večjo preglednost. Zato ne morem drugače odgovoriti na to vprašanje kot tako. Gospa Kelly, Kelly, dve vprašanje ste postavili. Najprej, ko gre za te odbitke oziroma to vrsto striženja to je treba, uh, tu je treba v reševanje vključiti tudi CNS. Potem, ali menimo, da je te vrste striženje sestavni del orodi, mislim, da je tukaj treba uh, zagotoviti informacijske uh, kanale med CNSP-ji kot posameznimi entitetami. Verjetno zato tudi jaz imam svoje delo, ki pa ni zelo enostavno. Dalje. Kompleksnost, o kateri ste govorili. Veliko se ukvarjam z poučevanjem ljudi o tem, kaj je clearing. In, zato, in sicer zato, ker je veliko zapletenosti. To, kar je bilo prej eh, odnos med dvema CNS-ema, je sedaj odnos med petimi CNS-eji ta zapletenost, kompleksnost je pač nekaj, s čimer se bomo morali spopasti in soočiti. Imamo zaradi tega mnoge glavobole, ampak eh, takšno je življenje. Hvala. Jakob bi želel v minuti dveh eh, narediti povzetek. Ne, mislim, da moramo tistim, ki bodo sodelovali v naslednjem delu, naše seje, dati dovolj časa. Ampak najlepša hvala vsem govornikom, ki ste prišli sem. Zelo korisno je bilo to, kar smo slišali od vas. In lažje bomo sedaj določili področja napetosti, ki jih moramo mi kot so zakonodajalec bolj upoštevati. Gre tudi za institucionalna vprašanja zaradi čezmejne narave teh dejavnosti, Vse skupaj pa je povedano tudi z zapletenostjo. V redu, temu se ne moramo izogniti, ampak bolje moramo vedeti, kaj počenjamo, kakšne eh, spodbude naj vnaprej ali za nazaj vzpostavimo, da bi zagotovili ustrezno razporeditev izgub CNS-jem, komitentom in morda tudi eh, končnim uporabnikom. Ne smemo seveda omejiti s tem vse. Se vsemi ukrepi fleksibilnosti, ki jo potrebujemo, ampak moramo razmisliti o tem, kako bodo te ureditve delovale v krizah. Zdaj, to se moramo pripraviti. Najlepša hvala. Hvala, Jakob. Kot predsedojoča in soporočevalka imam zadnjo besedo. To se mi redko zgodi. Mislim, da je pomembno vedeti, kaj se dogaja na svetovni ravni, ne samo, kaj se dogaja pri nas tisti, ki določajo standarde, recimo FSB eh, skupina za reševanje je tista, ki eh, tudi upravlja pomembno delo. Prisluhniti je treba tistim, ki delajo na tem področju. Nekaj varovalk bi bilo verjetno tudi treba vzpostaviti. Zato moramo mi poskrbeti. Vse, kar bomo mi sprejeli kot politiki, bo seveda moralo biti zasnovano na uh, strokovnem znanju in predlogih strokovnjakov, zlasti, ko gre za oblikovanje posameznih orodij. Še nekaj je pomembno. Delo BME-EA in pogajalske skupine je pravzaprav zelo pomembno. Tukaj gre za osrednjo uh, inštitucijo, ki očitno upravlja dobro delo. To je pomemben uh, pomembna na institucija, ki eh, zagotavlja ustrezno delo CNS-ja. In v primeru, da bo prišlo do hm, mm, slaba, do naraščanja, hitrega naraščanja izgub, je treba tudi njihovo vlogo predvideti. Dobro upravljanje CNS-jev, ki je danes prisotno, je treba nadaljevati da bodo CNS-ji e bolj odprni, da bodo primerno lahko eh, absorbirali tveganja. Tudi sorazmeren pristop je potreben. Imamo različne CNS-je v Evropi, nekateri so zelo majhni in drugačni glede produktov, ki jih lahko ponujajo. In moramo zagotoviti, da bo ta zakonodajni akt sorazmeren in ne bo vplival enako na vse, ko gre za tveganja. Vse subjekte je torej treba obravnavati enako. In še ena stvar, ki je postala jasna, kje je sedaj eh, meja med sanacijo in reševanjem. Ali moramo to določiti ali ne. Ne vem, ali nam lahko pri tem eh, pomagate, da dokončno ločimo sanacijo od reševanja. Ali pa naj. Eh, organi za reševanje sami določijo to mejo. To je nekaj, kar nas bo še eh, zaposlovalo v naslednjih nekaj tednov. Želela bi zaključiti kot predsedujoča in kot soporočevalka takole. Veliko tehničnih strokovnih delavnic bomo organizirali na tem področju, veliko okroglih miz bomo organizirali, tako da bomo vsi bolje razumeli eh, vprašanja, s katerimi se soočajo vsi deležniki in da bomo razumeli njihove pomisleke ter more biti nerešitve za nje. To se bo vse začelo čez nekaj tednov in vsi, ki želite sodelovati pri tem, se prosim, eh, povežite sekretarjatom, da boste izvedeli, kdaj eh, bodo, kateri, na katere datume bomo organizirali te dogodke. Tudi na naši spletni strani bomo to objavili in kot pogajalska skupina bomo poskušali vključiti vse in vsakogar, da bomo razumeli eh, pomisleke vseh deležnikov, pa tudi javnih organov, kjer in kako se da. Naj se še enkrat vsem govornikom zahvalim, da so prišli k nam. Vedno nas čas preganja, vem, da je to frustracija za vas, ker ne morete vsega povedati. Imamo vaše pisne prispevke. Lahko pa se bilateralno tudi na vse člane pogajalske skupine obrnete, da bomo bolj podrobno se pogovarjali o zadevah. Hvala za to, da ste prišli sem in mislim, da smo pravočasno prišli do sklepov, ki so potrebni. Eh, sanacija, reševanje, CNSEJ in odpornost. Hvala. Just to inform members who are here poslanke in poslance, ki so tukaj, naj obvestim, da je gospod Hojer že na poti skupaj z našim predsednikom, gospodom Kvaltjerjem in kmalo bomo začeli z drugim delom. Uh oh. Yeah. <laughs> dear colleagues. Kolegice in kolegi, pozdravljam predsednika Evropske investicijske banke, torej EIB, gospoda Wernerja Hoerja. Najlepša hvala, da ste prišli k nam na to predstavitev dejavnosti Evropske investicijske banke. Vemo, da je že tradicionalno uh, postala izmenjava mnen s predsednikom EIB. EIB bo proslovila 60. obletnico obstoja naslednje leto. Gre za uh, neodvisno institucijo, kar zadeva odločanje v institucionalnem okviru Evropske unije, vendar države članice, ki prispevajo kapital, eh, so seveda zainteresirane za dejavnost EIB. Predsednik, njegovi sodelavci prihajajo redno, vsako leto tudi eh, predložijo eh, poročilo o pregledu delovanja tistih institucij, ki so financirane iz evropskih sredstev. Naš poročevalec je gospod Kircos na področju nadzorovanja delovanja porabnikov proračunskih sredstev in danes bomo začeli razpravo tudi o uh, EFSA in uh, naše poročilo v zvezi z proračunom bo pripravljeno ponedeljek. Izvolite, gospod Hajer. Hvala, predsednik. Gospod in gospodje, Lepo je, da sem se lahko vrnil. Bil sem član Evropskega parlamenta več kot pet let in eh, približno vem, kako delujete. Z neke vrste nostalgije gledam na to institucijo. Vesel sem, da sem tukaj. Eh, ta teden proslavljamo 60. obletnico rimskih pogodb pripravljamo se na 60. obletnico naše banke. Rekli ste, da je to neodvisna institucija, ko gre za evropske institucije. Ja, to drži do določene mere. Ampak delničari banke države, članice, seveda skrbijo za to, da ne pretiravamo z našo uh, neodvisnostjo. Kadar komisija predlaga nek projekt, eh, ki naj bi ga mi financirali, nam gleda komisija pod prste. Tudi Evropski parlament nas seveda nadzira, zlasti ko gre za zagotavljanje finančne podlage za naše dejavnosti in ko gre za podporo kapitalskih trgov našim dejavnostim. Brez tesnega in konstruktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom ne bi mogli doseči to, kar smo lahko se o plusih in minusih, o pozitivnih in negativnih zadevah pogovarjamo, ko gre za naše delovanje. Ampak bolje še lahko delujemo. Brez pogumnih odločitev zakonodajalcev in tistih, ki so odgovorni za proračun, ki so 60 milijonov evrov eh, iz eh, obzorja 2020 in CEFA namenili, k, namenili našemu novemu delovanju, ko gre za jamstva, za posojila, ki jih odobravamo in tako naprej. Verjetno je to zgleden korak pri porabi proračuna ali, kot bi rekla uh, Kristalina Georgijeva, je to pravi korak pri boljši porabi sredstev. Kakšen je raison d'être naše banke? To je zapisano v stat statutu banke, izhaja pa iz rimskih pogodb, zagotoviti kohezi kohezivno in trajnostno rast Evropske unije z uh, ustreznim gospodarjenjem z ustvarjanjem delovnih mest na različnih sektorjih, za katere je potrebno financiranje po razumnih pogojih in za katere ni dovolj drugih sredstev na voljo. Ne smemo pozabiti še na česa. EIB je institucija za crowding in. Preden sem prišel sem, sva se pogovarjala o nekaterih bolečih odločitvah, ki jih bo treba zaradi Združenega kraljestva sprejeti v naslednjih dveh letih. Ampak EB je institucija za uplačanjem kapitalov ki je vreden 22 milijard evrov. Tri leta imamo takšno raven kapitala, pred tremi leti smo imeli 11 milijard. Imamo rezerve, ker banka ne izplačuje dividende in dobiček mm, usmerja v svoja sredstva. Države članice so torej uplačale samo 22 milijard. In sicer samo 12 eh, milijard v gotovini. Vse ostalo so bili transferi eh, rezerv e v kapital. Z gotovinskim uplačenim kapitalom 12 milijard evrov so države članice EU s podporo sveta, komisije in seveda parlamenta ustvarjale maso posojil, ki znaša okoli 600 milijard evrov evrov. Finančne prednosti se vsako leto zagotavljajo državam članicam in vsem uporabnikom naših sredstev. To je ogromen eh, kapital, bistveno večji, kot je kakršnakoli eh, injekcija kapitala se strani držav članic. To je torej pomemben instrument in mislim, da moramo bolj jasno in bolj glasno ljudem povedati, zakaj gre. Ta instrument je dvakrat eh, večji kot Svetovna banka. Vi kot politični voditelji imate v rokah instrument, ki ga lahko mobiliziramo v boju proti krizam. In investicijska kriza v Evropi je ena takšnih situacij, kjer bi lahko svoje storitve zagotovila banka. Če se spomnite, ko je predsednik Juncker poskušal si polizati svoje rane, potem ko je bil poražen na volitvah v Luksemburgu, je nas v banki vprašal, kaj naj naredim, da mi bodo podelili vse zaupanje potrebno za predsednika Evropske komisije. No, mi smo opravili analizo in ugotovili naslednje. Naj si ogleda zgornjo mejo vrednosti vseh investicij v Evropi. Sveda, številke so različne, ampak cilje, ki jih je določil Evropski svet, je treba primerjati s sredstvi, ki so programirana v nacionalnih in evropskih proračunih za doseganje posameznih ciljev. In takrat smo mu rekli, bo šlo za razliko vredno 700 milijard evrov na leto. No, kaj smo dosegli prvo leto EFSI-a, Evropskega sklada za uh, strateške investicije? 60 milijonov smo zagotovili, to je bolj problem kot rešitev. Potem naprej ko smo začeli prvič razpravljati o Junkerjem načrtu in premjerjamo to razpravo uh, eh, z današnjo situacijo, so uh, svet, komisija in vi se odločili, da uh, podpremo cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov. Nekaj mesecev kasneje so se zbrali politični voditelji v Parizu in podprli COP21. To pomeni, da se še povečuje investicijska vrzel. Te dejavnosti, če hočemo doseči cilje trajnostnega razvoja in cilje COP21 na področju podnebnih sprememb, bodo potrebovali, zahtevali nove investicije. Torej, z vašo podporo smo takrat sprejeli to odločitev in to pravočasno. The, I would like to start by, by sharing our assessment of... Na, najprej naj z vami delimo naše ocene o naložbenem okolju in eh, trendih v Evropski uniji, potem pa bom spregovoril o tem, kako naša skupina prispeva k izboljšanju teh pogojev in kako se odvijajo naše dejavnosti. Izpustil bom eh, zunanjo razsežnost zaenkrat. Ne bom predolg, bom pa odgovarjal na vprašanje, če ima kdo morda kako vprašanje v zvezi s tem delom naložbe se vračajo v Evropsko unijo, ampak ta oživitev je še vedno neenakomerno razporejena po državah in vrstih sredstev. Na predkrizni ravni so nekatere ključne države članice, načeloma pa je še približno 8 odstotkov pod predkrizno ravnjo v vzhodnoevropskih in srednjeevropskih državah. Največja razlike torej v nekaterih državah še ostajajo. Uživitev ni samo počasna, ampak je bistveno počasnejša kot po ostalih krizah. Torej, čeprav opažamo, da se stvari izboljšujejo, eh, to poteka bistveno počasneje kot po preteklih krizah. V večini držav eh, članice so javne naložbe omejene, zaradi česar je prišlo do omejitve naložb v infrastrukturo. Naložbe zasedbenega sektorja se krepijo, so pa še vedno pod dolgoročnim predkriznim povprečjem v večini držav članic. No, naložbe zasebnega sektorja so sicer dosegle predkrizne ravni v nekaterih državah, eh, pa tu ne velja za tiste države, kjer eh, je bila kriza eh, najresnejša in zato zgodovinsko gledano naložbe ostajajo na zelo nizki ravni, ker ovira ustvarjanje delovnih mest in delovanje MSP-jev. Naša ocena je, da ne samo, da smo priča cikličnemu pacu uh, eh, v naložbah, ampak da imamo vrzel pri naložbah. Uh, kje se ta vrzel pojavlja in ka, kolikšna je? Imam čutek, da ocenjujemo, da potrebujemo uh, eh, 100 milijonov evrov za energetsko infrastrukturo, 80 milijard evrov za Eh, prometna omrežja za zmanjšanje uskih grl, 65 milijard za doseganje ciljev digitalne agende, ne samo pri širokopolnih povezavah, paso, širokopasovnih povezavah. Eh, to je tisto, na kar vsi pomislite, ampak gre tudi za kibernetsko varnost in podatkovne zmogljivosti. 10 milijard evrov za eh, posodobitve infrastrukture, poleg 90 milijard operativnih izdatkov, predvsem za više izobraževanje, 90 milijard za rehabilitacijo okoljskih storitev, pa zlasti eh, eh, vode in dodatnih 30 milijard evrov potrebujemo za raziskave in razvoj, zato da bi dosegli evropski cilj 3 odstotkov BDP. In za konec, če pogledate še finančno kulturo podjetij po Evropski uniji v primerjavi z ZDA, bi morali imeti še za tvegani kapital na voljo vsaj 35 milijard. Vse te številke so dodatne in na letni ravni. Torej, te trdovratne vrzeli odpirajo številna vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo Evropske unije v prihodnje. In nekako po desetih letih ukvarjena sami sabo se nam zdi, da je čas, da na Evropo pogledamo eh, z vidika razvoja globalnega gospodarstva. In tu vidimo, kako hitro nekateri naši partnerji napredujejo. E, imamo, če primerjamo spodbude za približno 12 tisoč podjetij v 28 državah članicah, to smo preučili zato, da bi videli, kakšni so vzorci in politike. E, ter eh, kako se podjetja krepijo. Eh, večina podjetij se pričakuje, da bodo naložbe okrepila, ne omejila, ampak vendar je tu več razlogov za zaskrbljenost. 15 odstotkov podjetij poroča, da so bile njihove naložbe v zadnjih dveh ali treh letih preniske, da bi zagotovili uspešno prihodnost podjetja. Povprečno podjetja poročajo, da je. Uh, da je samo polovica njihove opreme najsodobnejša in da je samo 40 odstotkov um, ehm, zgrad skladnih z najvišjimi standardi učinkovitosti. E, osredotočajo se predvsem na pridobivanje inovacij, ki so e, inovacije za njihovo podjetje v njihovi državi, ne pa nujno na globalni ravni. Potem e, je še nekaj, kar je precejšna uvira za naložbe in tu je negotovost. Eh, velik delež podjetij to navaja kot eh, problem, enako pa velja tudi za pomankanje sposobljene delovne sile. To lahko pripisujemo demografskim spremembam, pa tudi pomankanju veščin in znanj širše. Visoki energetski stroški regulacija trga dela. Eh, so tudi pogoste, pogosti pomisliki oziroma pogosto navedene težave. Dostop do financiranja je problem predvsem za manjša podjetja in podjetja, ki vlagajo v, eh, v materializirana sredstva. In verjetno o tem ni nihče na smislu, ko smo podpisali rimske pogodbe, ampak eh, zdaj vemo, da MZP igrajo ključno vlogo in da naše gospodarstvo v 80 odstotkih je odvisno za financiranje od bank, medtem ko v ZDA 75 odstotkov tega financiranja prihaja iz kapitalskih trgov in dolgo bo trajalo, preden se bo to ravnovesilo. Tako, zdaj sem povedal, kaj počnemo. Samo v letu 2016, da ne bom prebral celega poročila, smo zagotovili 84 milijard evrov dolgoročnega financiranja tako iz sklada, kot kot banka. Prva ocena je, da smo s tem eh, pripomogli k naložbenim projektom v vrednosti 280 milijard evrov. Vsi projekti, ki smo jih financirali, pa morajo biti ne samo upravičeni do podpore, ampak morajo biti tudi skladni z strogimi tehničnimi in okoljskimi standardi, kajti v celoti seveda podpiramo svojim delovanjem evropsko zakonodajo. Vprašanje vzdržnosti in ekonomske uh, uspešnosti je za nas ključno, ker smo banka in nismo eh, neko subvencijsko telo, torej vse, kar eh, počnemo, moramo refinancirati s svetovnimi kapitalskimi trgi. In če kršimo temeljna pravila, nam vlagatelji enostavno ne bodo dali denarja. Eh, in EB izda za 70 do 90 milijard evrov obveznic vsako leto. Eh, no, poleg tega in verjetno vas to vse zanima, je eh, naša banka ne samo eh, pionirska pri, kot izumitelj, ampak je še vedno vodilna na področju zelenih obveznic in tu moramo biti seveda zelo pozorni, kajti če potegnemo kako napačno uh, potezo pri svojih projektih, utegnemo izgubiti vlagatelje, kar bi bila velika škoda. Ni potrebno uh, poudariti, da so vsi trije stebri Junkerjevega načrta pomembni, več časa sicer osredotočamo na EFSI, ampak podpiramo tudi gospoda Timmermansa in uh, Evropsko komisijo ter vas kot so zakonodajalce. Uh, pri odpravi oskih grl in pri eh, odpravi omejitev na področju naložb. Skupaj s komisijo smo vzpostavili eh, svetovalno središče, ki je zelo pomembno, kajti še naprej moramo pomagati državam članicam pri razvoju projektov in pri razvoju eh, ideje za, za dobro financiranje. Gre za tehnično vprašanje, pa tudi za vprašanje finančnih tehnik. S tem se ukvarjamo. No, um, verjetno bom med vprašanji uh, naletel na kako v zvezi z učinkom našega financiranja, ampak če poskušam povzeti, eh, ponosni smo na to, kar smo dosegli v okviru EFSI. Vidimo, da se zdaj približujemo odločitvam o novih pravilih, o novi zakonodaji Močno upamo, da nam boste dali priložnost, da pridobimo več izkušenj z upravljanjem, da, na, da se nekako tu eh, izvežbamo. In eh, tudi kar zadeva kriterije in kvantifikacijo kriterijev, verjetno veste, da so podnebne spremembe in energetska učinkovitost glavni gonilni sili za naše vsakodnevno delo. Eh, tu imamo pravzaprav lesvico tako visoko, da je od začetka jasno, da eh, jih eh, preko prečke pride zelo malo in to povzroča frustracije. Upam, da tu pričakovanja ne bodo previsoka, ampak eh, lahko vam zgolj obljubim, da bomo še naprej ostali zelo vestni in skrbni. Najlepša hvala. Uh, Ryan Pace v imenu LS. Eh, pozdravljeni, eh, imel sem priložnost, da sem vas srečal tudi v svojem volilnem okrožju pred nekaj meseci, ko ste obiskali Dublin, to cenim. In kot ste uvodoma povedali, smo v Evropi priča investicijski vrzeli, ki sega še v čas krize in ta ostaja še vedno v velikosti nekje 600 do 700 milijard evrov. Če pogledamo informacije, ki so bile doslej objavljene o skladu EFSI, eh, te kažejo, da so se nekatere države odrezale zelo dobro in to so tudi države, ki so doživele enako krizo kot na, moja. Govorimo o eh, Španiji, Portugalski, Litvi, Estoniji, Bolgariji. Nekatere od teh držav so. Uh, morale eh, opraviti svoje programe, ampak so, uspešno, so jih uspešno zaključile in so zelo dobro izkoristile naložbe iz EFC eh, v razmerju do svojega BDP. Kar pa zadeva druge države, ki jim ne gre tako dobro, ključno z eh, mojo, ko gre za izkoriščanje novih možnosti posojil, kaj bi takim državam svetovali? Je težava v preslabi informiranosti, je težava v nacionalnih promocijskih bankah, je težava v vladah, v tem, da ne eh, predlagajo naložb ustreznih razsežnosti ali je to stvar pomankanja MSP-jev. Kajti zanimivo je, da številke kažejo, da največji delež naložb doslej eh, prihaja iz manjših podjetij, kar je res. Eh, spodbudno glede na mandat, ki ste ga dobili strani našega parlamenta. Torej, kaj svetujete tistim državam, ki jim ne gre tako eh, dobro? In pa še drugo vprašanje, zelo na kratko. Verjetno se zavedate, da v našem parlamentu in tudi drugot menimo, da bi bilo morda potrebno mandat EIB eh, spremeniti za to, da bi omogočili posojila oruž, industriji orožja. Eh, kaj menite o tem in kako vidite možnosti, da bi pridobivali dodatna sredstva za potrebe vaše banke? Najlepša hvala. Eh, sem nekaj minut vam dam na voljo za odgovor. Ja, razumem vas, predsednik, eh, se bom poskušal držati časa. Mislim, da je gospod Hajs sam zastavil vprašanje in tudi podal odgovore. Vse drži. Koncentracija MSP-jev je nekaj, o čemer ni nihče razmišljal leta 1957. Je pa to zdaj za nas eh, bistven element. Eh, to pa veliko pove tudi o pomankljivostih bančnega sistema v Evropi. Zakaj potrebujemo na tem področju uh, javno banko? Se nimamo opravka z nekimi uh, norimi, iluzornimi projekti, ne gre za neke neumnosti, ravno nasprotno. Uh, razvoj uh, struktur ter regulatorno okolje za naše banke ni naklonjeno financiranju MSP-jev, zato se v veliki meri obračajo na nas in to se bo verjetno nadaljevalo. Potem drugo vprašanje, ki je eh, vezano na naše partnerje. Eh, smo banka, ki pridobiva sredstva iz več virov po eni strani izdamo obveznice v vrednosti 70 do 90 milijard evrov vsako leto, ampak tudi za me, ko sem prišel na banko pred petimi leti, je bilo presenečenje to, da eh, imamo eh, od, oddelek, ki potrdi eh, projekt in mi smo edini, ki imamo pravzaprav tak eh, oddelek in potem, ko je projekt potrjen, se kar naenkrat pod posod pojavijo zasebni vlagatelji. Eh, In uh, to je pomembno. Moramo uh, imeti ponudbo za uh, zasebnike, za uh, vlagatelje in tudi za nacionalne promocijske banke. To so načeloma partnerji, s katerimi je enostavno podpirati projekte. Naprimer, nekatere države, eh, eh, Italija, Španija, kje bi bili brez bistvenih eh, Eh, bank. Zelo pomembno je torej na tem področju sodelovanje med nacionalnimi javnimi bankami in Evropsko javno banko. Vidimo tudi potrebo po tem, da bi okrepili našo, naše omogočitvene zmogljivosti. Aha, sem že presegel čas za govor. Lahko odštejete od, od naslednjega, kajti če začnem govoriti o eh, svetovalnem središču, to nima konca. Prvo šperes. Uh, Najlepša hvala. Kot kolega Hayes bom tudi sama začela s tem, da se eh, spomnim na zelo eh, lep projekt, ki ga je EIB financirala v Parizu. Pred nedavnim eh, je bilo odprtje, eh, torej prejšnji petek, eh, šlo je za projekt Impact Creation. Eh, socialni projekt v zahtevnih četrtih in to je potrebno uh, pozdraviti. Uh, Primerjali ste banko eh, z Svetovno banko, ki jim deluje na globalni ravni. In eh, Grčija, na primer, bi se lahko zanimala za posojila Svetovne banke. Ampak eh, zakaj ni EIB tista, ki bi lahko ukrepala na tem področju? Zanimivo bi bilo za nas vedeti, kaj je razlog. Kar pa zadeva Junkerjev načrt, ste povedali, da je ta zelo pomemben, kar zadeva naložbe, kar zadeva spremembe naložbenih strategij v Evropski uniji, ampak vendar se zdi, da ko gre za makroekonomski učinek, eh, stvari še niso eh, optimalne. Eh, gledam ta seznam, nisem se štela, ampak pravite, da so to številke, ki se seštevajo od sektorja do sektorja. In tisto, kar potrebujemo na ravni naložb, zato da bi se soočili z izzivi, ki smo jim priča, eh, kaj vi priporočate, kako bi lahko tu zapolnili to vrzel? No, ne verjamem, da to lahko naredi javni sektor sam ali da lahko naredi to samo javna banka. Bili smo koristni, mislim, da tudi precej uspešni. Nacionalne promocijske banke opravljajo odlično delo, ampak nasplošno okolje za naložbe v Evropi eh, potrebuje izboljšave in največje breme je tu verjetno na gospodu Timmermansu in njegovih kolegih, ki morajo odstraniti ovire, ki zavirajo naložbe. Tu je še ena razsežnost, pri kateri sem zelo previden, ker to ni stvar mojih pristojnosti in je zadeva na nek način nevarna. Ampak Ko smo poskušali razčistiti stvari v bančnem sektorju po krizi, eh, smo morda v nekaterih zadevah šli predaleč. Če si pogledate potrebe poročanja za majhne eh, hranilnice ali majhne lokalne banke eh, v zvezi z zelo majhnimi projekti, so te obveznosti ogromne in ravno zato se zdaj se obračamo pač raje na večje banke in se lotevamo večjih projektov. Sam eh, se ne bi odločil za to pot. In pa še nekaj, kar zadeva Grčijo. Eh, Svetovna banka se ponavadi osredotoča na države v razvoju in ne bi želel Grčijo označevati za eh, državo v razvoju, ampak potrebe v Grčiji so tako velike, da je to skladno z načeli Svetovne banke. Naša izpostavljenost v Grčiji znaša 10 odstotkov BDP v državi. Eh, bili smo tam pred krizo, kot edina banka smo ostali skozi celotno krizo in tam smo tudi zdaj. Eh, Naše, naši projekti eh, dosegajo nevritne razsežnosti, ampak kdorkoli, ki lahko prispeva k pomoči Grčiji, je dobrodošel. Hvala, gospod Zile. Najlepša hvala, hvala gospod Hajr za, za vašo izjavo. No, pravite, da je pomankanje naložb v vsaj nekaterih eh, kohezijskih državah bilo očitno in da je tudi zato EFSI tako pomemben. Eh, Naprimer, eh, prometni sektor je bil pri EFSI ena bil manj v spredju kot MSP-ji. Ampak eh, zdaj, ko obiramo bolj sektorski in teritorijalni eh, pristop, vidimo določene vzorce. Eh, no, če pogledamo, kdo so partnerji za vaše projekte, so to občine ali podjetja v občinski lasti in ali gre potem tu res za zasebno financiranje. Tak je bil namreč namen sklada EFSI, da bi pritegnili zasebne naložbe. Pravite, da ste zadovoljni eh, s partnerji, eh, ki naprimer prijavljajo projekte v vrednosti nekaj 100 milijonov evrov eh, in verjetno pričakujete, da si bodo občine eh, izposojale denar na trgu, ampak eh, tudi če Eh, izgubijo denar, gre tu za izgubo javnega denarja in eh, to je zelo tvegana situacija. In eh, poleg tega je tu še dejstvo, da ta sredstva niso všteta v proračunski pomankljaj in tu eh, pomeni še večji pritisk na finančna ministrstva. Torej, ali ne vidite, da bi eh, v primeru, da tako nadaljujemo, se otegnile tu pojaviti določene težave čez nekaj let? Ja, vidim določena tveganja in kot vedno v bančništvu vidim potrebo potem, da bi obvladali ta tveganja. Ne moramo zapriti oči in se delati, da jih ni. Obvladati jih moramo. In zato skupaj s kolegi na našem ekonomskem oddelku in eh, z Eurostatom eh, poskušamo izdelati priročnik za občine in regije o tem, kako bolje izkoriščati evropska sredstva, kako izkoriščati podporo EIB in kako to dvoje kombinirati tako, da je to skladno s paktom za rast in stabilnost. Ta priročnik je bil objavljen pred petimi ali šestimi meseci in je prodajna uspešnica in res pomaga premostiti dvome glede rabe finančnih instrumentov. Uporaba finančnih instrumentov je na slabem glasu v številnih državah, ker ljudje menijo, da je predraga, kar ni nujno res, sploh ne. Potem eh, so tu še slabe izkušnje časa finančne krize in zato mislim, da moramo bolje pojasniti, kako deluje tak način financiranja in bolje moramo pojasniti, kako je mogoče eh, kombinirati strukturne sklade in EFSI. Upamo, da bo to z novo uredbo bolje rešeno, zlasti eh, regije in občine to potrebujejo. Eh, zaenkrat regijam ne gre slabo, kar zadeva EFSI, ampak vendarle bi jim lahko šlo še bolje. Najlepša hvala, gospa. Najlepša hvala. Imam vprašanje. Ta teden smo eh, praznovali deset obletnico raziskovalnega sveta in pogovarjala sem se z nekaterimi raziskovalci in morda bi morali bolj razmišljati o tem, kako kombinirati različne instrumente, ki jih imamo v Evropi. Eh, prednost tega, kar počne Evropski raziskovalni svet, je, da daje na voljo sredstva raziskovalcem na podlagi odličnosti, in da ne izvaja analiz geografske uravnoteženosti in tako dalje. Res je, da nekatere države potem prejmejo teh eh, večjih sredstev in da potem boljši postajajo še boljši, šipkejši, pa še šipkejši. Ampak eh, kako to kombinirati? To so sredstva, ki eh, niso namenjena samo temeljnim raziskavam, ampak v prvi meri takim raziskavam. In kako to kombinirati s sredstvi za infrastrukturo, za razvoj? Eh, pravite, da potrebujemo sredstva za digitalno agendo, za infrastrukturo. Eh, po eni strani imamo tu eh, obzorje 2020, po drugi strani Junkerjev sklad. In vse to je pomembno in ključno je, da vse to znamo kombinirati na tak način, da bo cela Evropa na vseh področjih napredovala. Ja, najlepša hvala. Eh, povedal sem že na začetku, da gledam stvari predvsem skozi z vidika eh, globalne konkurenčnosti in to je eden od velikih izzivov za Evropsko unijo. In eh, tega ne moremo doseči, če bomo zgolj okrepili najmočnejše dele Evrope in pustili ostale za sabo. Ko potujem po Evropski uniji, včasih vidim, eh, v kakšnem stanju so ne samo raziskovalni instituti, ampak vidim eh, grozljive. Eh, razmere v šolah po Evropi in mislim, da izgubljamo priložnosti za našo prihodnost in za naše otroke. In zato res mislim, da moramo zagotoviti, da nepovratna sredstva držav, eh, regij, mest, eh, Evropske unije eh, povežemo z multiplikatornim učinkom finančnih institucij. In ko smo v državah, ki so še vedno v velikih težavah v Evropski uniji, ni dovolj, da govorimo samo o financiranju MSP-jev in o naslednjem tramvaju v velikem mestu, ampak moramo govoriti tudi o vsem, kar se začne z izobraževanjem in sega vse na vzgor do raziskav. Pred nedavnim sem se pogovarjal z raziskovalcem iz ene od velikih držav in vidim, da je potrebno bistveno bolje integrirati to, kar počnemo v javnem in zasebnem sektorju, predvsem pa potrebujemo zasebni sektor za to, da bomo zagotovili napredek. Uh, Poleg tega pa moramo ponovno razmisliti o določenih elementih našega zakonodajnega okolja, kajti velika, šipko, eh, velika šipka točka Evropske unije eh, na številnih področjih so temeljne raziskave in pa. Eh, Torej, pri temeljnih raziskavah in pri razvoju eh, tehničnih inovacij smo na prvem mestu. Ko pa ti proizvodi dosežejo zrelost za trg, potem pa imamo velike težave z vstopom na trg. Eh, Torej, ti projekti se potem pojavijo na trgu pod neko korejsko ali ameriško znamko in tu se moramo izboljšati pri tem prehodu iz razvoja eh, do trženja samega proizvoda. In mislim, da z eh, Vaša podpora v obzorju 2020 in druge in z našimi dejavnostmi lahko dosežemo marsikaj, kajti inovacije res niso dovolj visoko na dnevnem redu Evropske unije in to se mora spremeniti. Hvala. Hvala, Paloma Lupes. Hvala lepa, predsedojoči. Dobro jutro, eh, gospod Hoer. Imam tri vprašanja. Ne vem, če me vidite, tu sem. Torej, imam tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na EFSI, ampak eh, ne bom eh, spraševala o številu projektov ali o sredstvu, temveč o, o dodanostih. Kaj ti eh, rečeno je bilo, da se bodo naložbe izboljšale v Evropi, zahvaljujoč tej inicijativi ampak ne vem, kako je to mogoče, glede na to, da v številnih državah še vedno imamo um, vrčevalne ukrepe. In v teh uh, primerjih imamo občutek, da uh, EFSI ne dela nič drugega kot to, kar bi se že itak z obstoječimi uh, uh, projekti uh, financiralo. Naprimer, če si uh, pogledamo programe, ki delujejo v Španiji, to so programi, ki so že prej delovali v Španiji. Uh, treba je dokazati realno dodano vrednost. In um, Evropsko računsko sodišče ima tudi nekaj dvomov prav iz teh razlogov uh, v zvezi z podaljšanjem um, EFSI-ja. In uh, zanima me, če lahko to komentirate. Drugo vprašanje. Torej, vi uh, še niste eh, govorili v zvezi z ulogo eh, Evropske investicijske banke zunaj Evropske unije. In eh, v zvezi s tem me zanima vloga listine o temeljnih, človekovih, o temeljnih pravicah, ki bi morala biti vključena v te projekte, zato da zagotovimo, naprimer, da se ne bo financiralo projektov v zasedenih ozemljih v Palestini ali v eh, Zahodni Sahari, naprimer. Torej, eh, mi poslanci smo ambasadori tega projekta na nek način in eh, tu bi želela spregovoriti o konkretnem projektu v Lorki v regiji Mursije. Eh, kjer eh, je šlo eh, za projekt, ki se je začel leta 2011 in ki bi se moral končati leta 2017 in občina tu ni upravila svoje naloge in zanima me, kako boste zagotovili, da bodo takšni projekti financirali. Jaz se upravičujem, lahko tudi pisno priložite vprašanje, sicer drugi ne bodo prišli na vrsto. No, Seveda se ne strinjam z dvomi, ki jih je izrazilo Evropsko računsko sodišče, moramo pa to vzeti resno. Zlasti zato, ker je mogoče eh, dajte argumente proti do, da, dodatni razsežnosti eh, EFSI zelo enostavno, ravno zato, ker vsak projekt, ne gre za eh, majhen projekt MSP-jo ali velik projekt, eh, In vedno je mogoče pokazati, da bi ta uh, specifičen projekt bil financiran tudi brez EFC ali brez uh, eh, EB. Brez dvoma, ampak eh, dvoma tudi ni, kar zadeva to, da EFC omogoča skupini EIB, da bistveno okrepi svoje dejavnosti, svojim profilom, eh, s profilom tveganja, ki je bistveno višji kot pri tradicionalnih posojilih. Torej, ne gre za to, da bi tu šlo zgolj za neko razširitev dejavnosti, ki bi tudi sicer opravili ali ki eh, bi tudi sicer bila financiranja. To ne drži. Pred vzpostavitvijo EFSI je, eh, e je EB imel zelo zavezane roke, kar zadeva zelo tvegane. Eh, operacije. Samo šest odstotkov vsega financiranja je to lahko predstavljalo. Zdaj po zaslugi evropskega jamstva pa lahko tri, do 30 odstotkov eh, sredstev namenimo za posebne dejavnosti, torej za više tveganje. Nominalno gledano pričakujemo, da se bo obseg povečal z 4 milijard na 15 do 20 milijard na leto. Torej, potrebno je gledati na vprašanje dodatnosti z vidika portfelja, ne z vidika vsakega posameznega projekta. Kar zadeva temeljne pravice. To je sestavni del uh, okoljske in uh, gospodarske ocene vsakega projekta. To zelo podrobno spremljamo in uh, naši strokovnjaki na tem področju so res vrhunski. Včasih pride do pritožb, eh, ampak jih rešujemo, odpravljamo težave. Letno poročamo o e, socialni odgovornosti podjetij, tako da tu imamo e, predvsej čisto vez. Kar pa zadeva projekt v Mursi, na to vprašanje ne morem odgovoriti, ne poznam tega projekta, tako da vam lahko naknadno posredujem pisne odgovore. Thank you, Chair. Hvala, predsedujoči. Lani je EIB eh, e investirala 19 eh, milijard eh, evrov, torej četrt svojih temu namenjenih sredstev v projekte, ki so povezani z podnebnimi spremembami. Na ta način je eh, tudi, tudi sledimo cilju 20 odstotnega eh, eh, znižanja. torej doseganja ciljev Evropske energetske unije, ampak pri tem je treba tudi znižati oziroma odpraviti investicije EIB v fosilna goriva. Eh, veste, da eh, Združeno kraljestvo privatizira eh, lastno investicijsko banko in želi omogočiti dostop avstralski investicijski banki, ki je znana potem, da rada investira v fosilna goriva. In uh, zanima me, če je uh, to ena od zgodb o uspehu, torej uh, investicije v obnovljive vire. Um, uh, energije in zanima me, kaj to pomeni za mojo državo, Združeno kraljestvo. Torej, ko govorimo o podnebnih spremembah in s tem povezanimi dejavnostmi, pri tem je uh, vaša banka um, med uh, najboljšimi pri uporabi finančnih um, sredstev za te projekte in to smo videli tudi zelo jasno, ko smo, bili, torej, ko smo se sestali v Limi, uh, pa tudi um, pri COP21. Uh, eh, torej, um, mi smo predstavili uh, jasne uh, cilje, 25 odstotkov um, posojil bo šlo za uh, projekte, ki bodo povezani z podnebnimi spremembami. Prav tako smo obljubili tudi 35 odstotkov financirane za eh, dejavnosti s podnebnimi uh, spremembami povezanimi projekti zunaj Evropske unije in to je cilj, ki bo um, dosežen do leta 2020. Torej, izguba Združenega kraljestva je velika izguba za vse, ampak zlasti za našo banko, kajti je naša najpomembnejša eh, partnerka na področju podnebnih sprememb, pa obnovljivih vir energije in to bomo tudi eh, pogrešali v naših finančnih izkazih in pri naši zgodbi o uspehu ampak eh, to tudi ne bo lahko. Imam osebno mnenje, kar se tiče zelenega bančništva, kajti v, v prejšnji vlogi, na prejšnjem položaju, sem bil zelo dobro obveščen o tem. Torej, vidim, kam ta inštitucija gre, ampak to ni več moj problem in ne moram tudi komentirati. Pogrešali bomo Združeno kraljestvo ko bo šlo za eh, energetsko učinkovitost, eh, podnebne spremembe, pa tudi razvoj. In eh, tu se bodo morali drugi zbuditi, kajti če Evropska unija želi ohraniti svoj položaj na teh področjih, bodo morali drugi narediti več. Bi, lahko, bi lahko, prosim, odgovorili še v zvezi z fosilnimi gorivi? Ja, se opravičujem, torej naša energetska politika je neutralna glede um, načina proizvajanja uh, energetskih verov, torej imamo zelo velike standarde glede um, uh, emisij, ampak ne moremo pa um, zahtevati od držav članic, uh, da um, proizvajajo svoje energetske vere na tak ali drugačen način, dokler spoštujajo te uh, standarde izpustov. Če bi želeli narediti korak naprej, potem pa so to politične odločitve držav eh, članic. Eh, gospod Anemans, bom govoril o nizozemsko. Hvala lepa. Evropska investicijska eh, banka igra tudi vlogo v zvezi z begunsko krizo. In eh, ta pobuda za zunanje investicije v zvezi z povečanjem tudi zagotovljenih sredstev za eh, te projekte, o tem je bilo zelo veliko govora. Eh, govora je bilo tudi o eh, transparentnosti, o stabilnosti diktatorskih eh, režimov, s katerimi bomo morali imeti opravka. In zanima me, kako vidite to novo ulogo, ki vam jo politika usiljuje. Drugo, sprašujem se, če imate dovolj izkušen, da uspešno upravite vaš mandat. Hvala lepa. Morate vedeti, eh, da smo izven Evropske unije dejavni že od samega začetka in sedaj eh, to predstavlja 10 odstotkov celotnega obsega sredstev za posojila, se pravi 10 milijard letno. V Afriki, na primer, smo prisotni na vseh državah te celine in um, imamo tudi zlasti mandat za sodelovanje z uh, eh, AKP državami. Afrika ni neznana za nas. Kar pa se tiče prepoznavanja migracijske krize, torej to je malce dolgo trajalo, kar me preseneča. Spomnim se sestanka sveta, ko sem izpostavil dejstvo, da moramo eh, da se moramo soočiti s temi uh, migracijskimi izzivi in da to zahteva naložbe. In opozoril sem svet, da bo to pristalo na njihovi uh, mizi. Torej, ko govorimo o uh, prehodnih državah, o končnih državah, o izvornih državah, torej vse to bo zahtevalo uh, naložbe. Istočasno pa naložbe zahteva tudi odprava razlogov eh, za izseljevanje in eh, zato smo pripravili tudi svežan in prepričan sem, da moramo osredotočiti naše dejavnosti na to um, ehm, vse vsegajočo strukturo in eh, Upam, da bomo dosegli konsens, torej v času malteškega predsedstva. Zahteva Evropskega eh, sveta v zvezi z to podporo, eh, po pobudo je že na, v pripravi eh, in zahvaljujem se vam za vašo vlogo pri tem, zahvaljujem se v, za vašo podporo, ampak do leta 2020 potrebujemo še 270 milijonov Eh, strani eh, držav, strani komisije in ta eh, pobuda za odpornost se še ni začela, je pa že v poznih fazah priprave in banka je zelo dobro pripravljena tudi na dejavnosti izven Evropske unije in tudi zelo dobro delamo z vsega, zrodnimi inštitucijami, veliko delamo z Bost Afrika, naprimer, um, društvom. Torej, imamo 1500 takšnih uh, projektov sodelovanja v Afriki in banka ne želi nadomestiti uh, eh, agenciji, ki eh, dodeljujo nepovratna stroška, ampak um, mislim, da imamo zelo dobro mrežo za upravljanje tega mandata. Dobro, sedaj bomo združili vprašanja. Gospod Kircos. Hvala, predsedujoči. Gospod Hojer, EIB eh, e se mi zdi zelo uspešna in eh, učinkovita evropska inštitucija ampak uh, kot drugi kolegi tudi sa, sam menim, da uh, bi lahko uh, banka naredila še več za bolj transparenten uh, bančni sistem, uh, zlasti s tem, da bi uvedla strožja pravila za um, posrednike finančnih storitev. Sprašujem se, ali to lahko storite vi, ali gre za prilagoditev nacionalne zakonodaje, ali uh, Eh, zakonodaje, ki ureja status teh eh, finančnih posrednikov. In drugo vprašanje, zanima me, če lahko več poveste o Brexitu eh, v povezavi z EIB-em. Torej imamo projekte, ki so v teku, ki vključujejo Združeno kraljestvo. Kako, kako se bo Evropska investicijska banka odzvala na Brexit? Dobro, bomo zbrali še nekaj vprašanj. Gospod Katalin Ivan. Hvala lepa za besedo. Vam govoril romunsko. Imam zelo kratko vprašanje, ki je povezano z enim od glavnih eh, ciljev banke ehm, spodbujanje investicij v Evropski uniji. Kajti v Evropski uniji imamo eh, razvita gospodarstva, 15 eh, teh gospodarstv, kjer imamo investicije, kjer imamo eh, tradicijo um, uresničevanja velikih projektov z um, mešanjimi sredstvi, torej iz Evropske investicijske banke, iz strukturnih skladov in tako dalje. Ampak um, imamo pa tudi države, ki trpijo zaradi investicijske vrzeli, uh, in tam imamo bolj oddaljene, manj razvite regije, ki nimajo takšnih izkušenj, ki nimajo takšne tradicije in tudi nimajo eh, ustreznih strokovnih znanj eh, za vodenje takšnih projektov. Evropska investicijska banka bi morala eh, spodbujati investicije tudi na ta način, da bi upoštevala te geografske kriterije za to, da bi bile naložbe ustrezno porazporejene po Evropske uniji in banka bi lahko tudi ponudila eh, skupaj s komisijo strokovna znanja, če teh strokovnih znanj ni, naprimer v, eh, v vzhodni in srednji Evropi, zlasti v vzhodni Evropi. Kajti močno potrebujemo naložbe, manjka pa nam eh, strokovnih znanj na terenu. Thank you, uh, Mr. Mato. Hvala, gospod Mato. Gracias, presidente. Y muy rápidamente también. Hvala lepa, zelo na hitro. Eh, glede teh dodane razsežnosti, eh, Evropska komisija in eh, parlament sta si za to močno prizadevala. In zanima me, če gremo v pravo smer s temi predlogi, kaj ti pravite, da je treba poiskati to dodano vrednost za posamezne projekte. In eh, glede um, nacionalnih uh, bank eh, za spodbujanje naložb, torej um, glede tega mislim, da moramo biti vedno bolj uh, um, ambiciozni. In uh, zanima me, kakšno je vaše mnenje in zanima me, če ste pripravljeni, uh, da bi s temi promocijskimi bankami delali um, še bolj tesno skupaj. Hvala. Gospod Kersos, hvala lepa za vaše sodelovanje in za vaše eh, zelo poglobljeno znanje v zvezi z našo inštitucijo. Vaše specifično vprašanje se je nanašalo na eh, spodbujanje poštenih eh, in eh, transparentnih mm, delovanj eh, in glede tega naj povem, da sodelujemo tudi pri globalnem forumu in da si prizadevamo za bolj poštene davčne sisteme. Na evropski in mednarodni ravni si prizadevamo za to, da so naši standardi tudi usklajeni s tem, kar se dogaja na mednarodni ravni. Naprimer, eh, v luči regulatornega eh, razvoja na področju obdavčitve eh, smo si prizadevali za dobro upravljanje, za varovalke proti davčnim goljofijam. Eh, za preglednost in vse to je tudi vključeno v pogodbe, ki jih podpisujemo z našimi partnerji. In vse to je povezano tudi z skrbnostjo. To je eh, pomembno, moramo biti zelo pozorni, kajti vsa ta pravila se vse čas spreminjajo, to okolje se vse čas spreminja in se razvija. In uh, moramo se mu tudi prilagajati. Glede Brexita, kako se bomo počutili po Brexitu obupno, tako kot mi vsi in zlasti Združeno kraljestvo. Ampak očitno bodo odres odšli in to močno obžalujem in to bo imelo posledice. O tem sem se pogovarjal s predsedojočim. Torej, potrebovali bomo uh, torej, tudi uh, jasno, uh, jasen dialog z skupino, ki se bo, ki bo se bo pogajala v zvezi z um, Brexitom, ki mora tudi vedeti, kakšna je eh, dejanska uloga EIB-ja. Moramo vedeti, kakšno vlogo uh, Evropska investicijska banka igra v kontekstu brexita. To je relevantno, močno relevantno za evropski proračun, ampak EIB eh, ni del proračuna, to je inštitucija eh, na kapitalski osnovi, mm, eh, ki ima obveznice, kapital v, v obsegu pol trilijona dolarjev in uh, Združeno kraljestvo ima 16 odstotkov naših um, delnic in njen portfolio je zelo dober in zelo pomembno je, da naši politični vodilni in tudi vi zelo jasno vidite, kakšna je situacija. Torej vse to je tudi zelo občutljivo z vidika trgov. In zato je pomembno, da imamo vsi zelo jasno eh, podobo tega, kaj se dogaja. Mi eh, in v banki imamo posebno ekipo eh, za Brexit, kajti tu ne gre za običajno situacijo. To ni nekaj, s čemer se lahko ukvarjajo kar vsi pravniki in tako dalje. Torej imamo posebno ekipo najbolj izkušenih pravnikov, matematikov in tako dalje. Vi ste seveda še zlasti povabljeni, da sledite temu postopku. Vprašanje gospoda Ivanca. Moram reči, da FC kaže, da je proticiklična regionalna zastopanost možna, če si pogledamo seznam. Um, Eh, največjih koristnic eh, EFSA, torej po katerih koli kriterijih eh, bomo videli, da sta Italija in Španija sedma oziroma deveta na seznamu, vse ostale države pa so vzhodnoevropske države. Torej z tega vidika smo uspešni in to zahteva tudi um, zmogljivosti in krevitev zmogljivosti na nacionalni ravni kajti obseg eh, neizčrpanih eh, sredstev eh, je ogromen, tako za poslovne kot za javne projekte. In po nekaj letih politične nestabilnosti upam, da bomo imeli več preglednosti v prihodnih mesecih in letih in da bomo lahko tudi ponudili um, storitve svetovanja. Naš, naš največji urad je v Bukarešti. Um, Torej, to ne pomeni, da eh, je svetovanje eh, nekaj posem novega v regiji, ampak eh, te storitve niso še dovolj izkoriščene in tega ne moremo eh, narediti brez nacionalnih promocijskih bank. Zelo si prizadevamo za to, da bi to sodelovanje še okrepili in na to se nanaša tudi vprašanje gospoda Mata. Torej, vaša država je zelo dober primer, zlasti kar se tiče um, financiranja MSP-ev. Torej, mi potrebujemo um, promocijske banke, kajti nimamo neposrednega uh, dostopa do. Uh, prejemnikov oziroma do MSB-ov v tem primeru. In eh, torej oblikujemo ponudbe eh, tako eh, promocijskim bankam kot agencijam za razvoj. To imamo v mislih. In vi, Evropski parlament, morate vedeti, da je vloga promocijskih bank zelo različna od ene države do druge. In um, moramo zagotoviti, da uh, ne bo pet največjih uh, na koncu dobilo največ. Ne, moramo uh, spodbujati sodelovanje z promocijskimi bankami in pa tudi z drugimi inštitucijami, ki igrajo to vlogo v tistih državah, kjer um, nacionalnih promocijskih bank ni. Torej, potrebujemo takšno sodelovanje tudi z drugimi državami. Gospod Fernandez. Hvala lepa, predsedujoči. Imam dve vprašanji, zelo konkretni vprašanji. In upam, da bom dobil odgovor. V na Junkerjevem načrtu, torej v začetku, je bil eh, cilj eh, ta, da se poveča obseg investicij v Evropi. Torej ni šlo samo za izboljšanje um, zasebnih investicij, temveč tudi za um, poenostavitev um, javnih investicij in uh, te platforme, ki, uh, so, bile, ki so spremljale um, ta instrument, uh, naj bi to tudi uh, pomagali uresničiti, ampak nimam občutka, da te platforme zelo dobro delujejo. In zanima me, uh, kakšna je ocena EIB e teh uh, platform in koliko teh eh, platform je dejansko omogočilo financiranje projektov. Zanima me, eh, če eh, so te platforme res odigrale svojo ulogo poenostavitve mm, izvrševanja načrta Juncker. Na to drugo vprašanje se nanaša na Advisory Hub in sicer um, me zanima, uh, kaj se eh, eh, dogaja s to idejo, ki se mi zdi dobra, ampak nimam pa občutka, da tudi to zelo dobro deluje, torej ta um, instrument za svetovanje. Zanima me, koliko projektov pride v ta hub in na to, koliko projektov pridobi financiranje iz um, načrta Junker, torej platforme in pa advisory hub. Hvala, Tomas Mann. <clears throat> Evo, ja. Najlepša hvala, gospod Hojer. Kolegi so že omenili financiranje številnih MSP-jev, tu sem čisto na desni. In sam bi dal drug primer, Frankfurt am Main, prihajam iz Hesna. Tam ste dali posojilo v višini 400 milijonov evrov za izgradnjo novega terminala 3, 14 milijonov dodatnih letalskih potnikov pričakujemo letno. To je eh, že eh, obsežen ukrep. Ustvarjenih je bilo veliko delovnih mest. Ali obstajajo tudi drugi primeri uh, sodelovanja v takem velikostnem redu, uh, kjer lahko pričakujemo tudi zelo konkretne prihodnje koristi, ki niso vedno tako očitne. Potem pa še kar zadeva platformo za usmerjanje naložb. To je pomemben projekt, tako da bodo eh, vlagatelji bolje vedeli, kako se lotiti razpisov uh, in pa. Eh, pomembno je tudi, da pristojni organi vedo, kako podpreti lokalne projekte. Eh, ta novi instrument naj bi zdaj eh, nekako obogatili z določenimi novostmi, naprimer platformo, tako da bodo svetovalci imeli dostop do ljudi, ki so sicer zelo zaprti za to vrstne, za to vrstne informacije. Kako se tega lotevate oziroma kaj pričakujete od tega? Oh, yeah, right. Gospa Gil, hvala lepa. E, strinjam se glede tega, kar ste povedali o Brexitu. In e, tudi sama bi govorila o Brexitu. Torej, e, mi imamo Birmingham Hospital v Sandfordu v mojem volilnem okrožju in to je največja bolnišnica in pomembna je ne samo za potrebe pacijentov, temveč tudi eh, za eh, oživitev celotne regije. Eh, zanima me, ali nam lahko zajamčite, da bodo ti projekti, ki smo jih začeli, lahko tudi končani. In na to glede EIB ehm, zunaj Evropske unije, torej vedno večjo vlogo boste igrali tudi v ehm, begunski krizi. Eh, in to v okviru eh, zunanjega investicijskega načrta, kar je dejansko nek eh, zunanji del EFSI-ja. In zanima me, kako nameravate to storiti. Razumem, da je vaš mandat za danje posojil izven Evropske unije sedaj v pregledu, ampak kar mene skrbi je, glede na to, da je veliko projektov usmerjeno v podnebne spremembe, kaj se bo zgodilo, ko se bodo ti eh, projekti ustavili. Na no, to še eno točko v zvezi z eh, podnebnimi spremembami, to so kolegi že omenili. Kako boste zagotovili, eh, da investicije Eh, ki sledijo ciljem COP21, niso tako imenovan greenwashing. Kako boste zagotovili, da je EFSI tisti, ki nam bo omogočil resničevanje nekaterih ciljev COP21, gospod Kobor? Hvala lepa, predsedojoči. Se upravičujem, da uh, sem prišel pozno. Uh, torej eh, člen 308 uh, eh, eh, pogodbe, uh, ki uh, ustanavlja Evropsko investicijsko uh, banko, uh, zahteva, da so um, da so delničari eh, države Evropske unije. Torej, kakšne načrte imate eh, za primer, ko to ne bo več držalo? Ali bo eh, to potem neko vprašanje pravic za delničarje ali boste prilagodili vaš portfolio po Brexitu ali predvidevate eh, neko prerasporeditev eh, eh, projektov Združenega kraljestva, naprimer vladi Združenega kraljestva. Ali ne bi bilo lažje to doseči, če bi, če bi Združeno kraljestvo ustanovilo nek suveren sklad v ta namen? In če bi bilo to sprejemljivo, kakšen bi bil ustrezen rok za to? Hvala. Bom začel z platformami in pa svetovanjem. To se mi zdi ključnega pomena. Torej, tam lahko veliko izboljšamo. In te izboljšave je treba uresničiti. Torej, um, to porožnost eh, bomo eh, še povečali, zato ker eh, vemo, da partnerji nimajo vedno dostopa do teh jamstev in do, <clears throat> do teh storitev. Svetovanje je tu ključno in njegova vloga je, da okrepi zlasti zmogljivosti upravnih organov eh, in to je še posebej pomembno v nekaterih državah eh, jugovzhodne Evrope. In glede tega moramo biti povsem odkriti. To je veliko pomembno vprašanje. Na to eh, gospod Fernandez in njegovo vprašanje v zvezi z platformami in nacionalnimi promocijskimi bankami. Imamo 16 takih platform. In tu ne govorimo samo o bankah, temveč eh, tudi o subsidijarnih skladih in to je pogosto še bolj zanimivo kot banke. Eh, to predstavlja spodbudo za start-upe, za podjetnike, za tiste, ki želijo lansirati novo dejavnost. In tu mislim, da imamo eh, zelo dober inštrument Evropskega investicijskega sklada ki je sedaj prisoten tam, kjer pred nekaj leti še ni bilo nič. Eh, na to eh, široko pasovni sklad, na primer, to je samo en primer za te države, eh, to smo pravkar začeli in glede tega smo močno optimistični. Na to glede lokalnih projektov, Torej, to nam daje veliko upanja. Včasih pa veliko manj. V državah, ki jih najbolje poznamo, imamo tako dobre kot zelo slabe primere, zlasti kar se tiče letališč. Naprimer, če imamo projekt, kot je projekt v Frankfurtu, če je to del uh, evropske prometne strategije, potem je eh, dobro, da v tak projekt investiramo. In v preteklosti je bila banka prisotna v, pri številnih takšnih projektih v Evropski uniji in še naprej bo, če lahko torej, eh, projektu prinesemo tudi evropsko dodano vrednost. In eh, to pričakujem veliko več delamo kot eh, ministri za finance opazijo v državah članicah, pa tudi na lokalni in regionalni ravni. In to je za nas pomembno. Omenil sem knjigo, ki eh, smo jo skupaj pripravili z Eurostatom, to sem že omenil. In eh, ta knjiga je pomembna, zato ker nam pogosto manjka znanja glede finančnih instrumentov, tako na lokalni in regionalni ravni, pa tudi na nacionalni ravni. In eh, treba se je tudi znebiti nekaterih eh, predsotkov z temi finančnimi instrumenti. Torej, projekti morajo biti financirani na čist in pregleden način. Torej, imeli smo toliko slabih izkušenj, da moramo biti previdni, ampak ne smemo pa diskreditirati teh instrumentov, kajti uh, sicer uh, lokalne skupnosti ne bodo več imele možnosti, ki jih imajo zdaj. Torej, Birmingham je ena izmed mojih najboljših izkušenj. Torej, govoriti, govorili ste o bolnišnici in um, torej, če pustimo ob strani to, kar je bilo rečeno glede financiranja EIB, je to res uh, dober projekt in to je tudi del eh, razprav med 27. Eh, in 28. in upam, da tudi v odgovoru za končno vprašanje, da bomo glede Brexita prišli do civiliziranega izstopa Združenega kraljestva um, na podlagi pogajanj kajti ni v interesu niti polskih eh, medicinskih sester, ki delajo v teh bolnišnicah, niti eh, v interesu bolnišnic, da bi to naredili na kak drugačen način. Ampak je pa to veliki ziv. In v tem kontekstu je seveda relevantno tudi to, kaj se bo eh, zgodilo v Združenem kraljestvu in kako bomo nadaljevali s projekti tam. Torej, uh, zaenkrat Zoruno kraljestvo ostaja članica Evropske unije, nadaljujemo z projekti, ki so tam prisotni. Torej, zaenkrat eh, je Zoruno kraljestvo eh, del Evropske unije, torej se uporablja protokol o privilegijih. Eh, to se bo spremenilo, ko bo Zoruno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije, torej sam ne bom vodil teh pogajanj ne v javnosti. To je sedaj res velik eh, izziv za glavne pogajalce, gospoda Barneja, Frhovšteta in tako dalje. In razsežnosti so tako ogromne, da je težko tu oblikovati kakršne koli uh, eh, sklepe. Torej, ne gre samo za to, da imamo v Združenem kraljestvu uh, Eh, zelo veliko sredstev. Eh, Združeno kraljestvo ima tudi 16 eh, odstotkov delnic in da imamo tudi dolgove oziroma mm, in tudi pri tem sodeluje Združeno kraljestvo, pri tem je Združeno kraljestvo prav tako udeleženo. Upam v vsakem primeru, da eh, bodo pogajanja potekala na tak način, da bo zrono kraljestvo eh, še v prihodnosti naša zaveznica in upam, da ne bomo teh odnosov preveč uničili. Kar zadeva te projekte, naj rečem naslednje. Ko smo se enkrat odločili, da ga bomo financirali, projekta ni konec za nas spremljamo vsak projekt, dokler nismo dobili vseh sredstev vrnjenih. Zato bomo imeli svoje interese do leta 2052 v Združenem kraljestvu, kajti takrat se iztečejo nekateri projekti tam. Treba bo zagotoviti, da investitorji resnično spoštujejo obljube, ko gre za socialno okolje in druge standarde. Eh, do dneva podpisa. To bodo morali spoštovati, če gre za pogodbene določbe, v katerih je zapisano, če uh, to ne spoštujejo, potem lahko posojilo odpokličemo. Se upravičujem, nekoliko sem čas presegel, ki je bil na voljo, ampak želel sem odgovoriti na vaša vprašanja. Samo pet minut smo zamudili. Najlepša hvala za vaše predstavitve in odgovore, ki so bili tako koristni kot običaje. No, parlament, to vam lahko zagotovim, se zaveda vloge in problemov za EIB v prihodnih pogajanjih o Brexitu. Vsekakor bomo poskušali odigrati pozitivno vlogo v tem procesu z vami in z vašo institucijo bomo v tesnem stiku. Hvala vsem. Hvala tudi predsedniku Hojerju in njegovim sodelavcem. Sedaj končujemo sejo, nadaljevali bomo ob treh popovdne.